Friends, uh, welcome to the second part of today's uh, employment. Spoštovane kolegice in kolegi, lepo pozdravljeni v drugem delu današnjega sestanka odbora za zaposlovanje. Z nami je gost, ministr za delo in socialno politiko iz Bolgarije, gospod Biser Petko. Lepo pozdravljeni. Prosim za aplauz. Yeah. Uh, and um, uh, uh, I also want to to uh, uh, Uh, Prav tako bi želela tudi namestnika ministra pozdraviti na podoben način. Z nami je tudi gospa Rusinova. We, uh, we uh, Pravzaprav smo z novo ekipo predsedstva začeli sodelovati že pred meseci. Tako to pač poteka. Prav tako smo se včeraj sestali meteorologom zvečer, pa skoraj do polnoči. Pogovarjali smo se o direktivi o napotitvi delavcev. To je bil peti sestanek v okviru trialoga. In ni šlo le za politiko, to je bilo tudi prijetno druženje na ta način skušamo delati skupaj. Kljub temu, da se pogosto ne strinjamo, skušamo poiskati tudi rešitve, ki jih lahko vsi sprejmemo. Obenem pa to pospremimo še z druženjem in takšno je bilo sodelovanje tudi včeraj zvečer. Obema, pa tudi vajni ekipi, želim dobrodošljico. Zdaj pa dajem ministru možnost, da predstavi prioritete bolgarskega predsedstva. Gospod ministr za delo in socialno politiko, beseda je vaša. Уважаема госпожо, thank you. Уважаема госпожо Улскок, уважаема... Споштована госпа Улскок, spoštovani evropski poslanci in člani odbora za zaposlovanje. V veliko čast mi je, da sem lahko tukaj z vami in predstavim prednostne naloge bolgarskega predsedstva v času predsedovanja Sveta Evropske unije na področju politike dela in zaposlovanja. To je ena ključnih prioritet tukaj na parlamentu. Bolgarija prevzema predsedstvo svetu v času, ko Evropa in evropski državljani potrebujejo boljše priložnosti za kakovostne zaposlitve in socialno varnost. Prav tako potrebujejo več zaupanja v skupni evropski projekt. Svet se sooča z visokimi pričakovanji in obenem se zavedamo tudi odgovornosti, ki jo prevzemamo. Prioritete, ki smo jih identificirali na področju zaposlovanja in socialne politike, odražajo ta občutek odgovornosti. Enotnost, pravičnost in kohezijska politika. Ti pojmi so v osrčju bolgarske vizije, ko skušamo razvijati orodja in instrumente, s katerimi bomo okrepili skupni trud in pa evropsko socialno razsežnost. V času naslednjih šestih mesecev, v času predsedstva Svetu Evropske unije, bo Bolgarija skušala biti pravičen posrednik. V tej fazi evropskega institucionalnega cikla bo konkreten delež natrpanega dnevnega reda predsedstva tesno vezan na delo Evropskega parlamenta pri nekaterih ključnih dosejih, ki so zdaj obravnavani v okviru trialoga. Bolj kot kadarkoli moramo danes v središče pozornosti umeščati potrebe evropskih državljanov. Trenutno smo priča pozitivni gospodarski rasti in to moramo v polni meri izkoristiti, če želimo biti odporni na morebitne prihodne krize. Prav tako si moramo prizadevati ustvarjati nove delovna mesta in okrepiti socialno pravičnost. Graditi moramo na dosežkih prejšnjega predsedstva, estonskega predsedstva in zato je naše glavno tematsko izhodišče prihodnost dela. Prizadevali si bomo poiskati boljše rešitve za produktivno zaposlovanje ter trajnostno uravnotežen gospodarsko rast. Še posebej se bomo posvečali spremenjajoči se resničnosti evropske družbe. Prizadevali si bomo za boljše okolje, za razvoj socialnega gospodarstva, pa tudi za osredotočanje na socialne inovacije. Še naprej bomo skušali doseči napredek na področju enakih priložnosti za vse, na področju boja proti diskriminaciji in zagotavljanju bolj opazne vloge za ženske v digitalnem svetu. Prav tako moramo priznavati nove in inovativne pristope k politikam za poslovanje mladih. Pomembno je razmišljati tudi o pravičnih migracijah in boljši medsebojni povezanosti izobrazbe, znanja in pa tržnih potreb. Prihodnost delovnega trga je močno povezana z naslednjo prioriteto. Financiranje socialne Evrope. Evropski socialni sklad bo ponujal številne priložnosti v obdobju 2014-2020. Znotraj te razprave se bomo še bolj pogovarjali o dodatni ponastavitvi pravil, obenem pa bomo skušali doseči večjo sinergijo usmerjeno v doseganje gospodarske, socialne in teritorijalne kohezije. Bistvenega pomena je, da še naprej izboljšujemo priložnosti za zaposlovanje, pa vlagamo tudi več truda v družbeno vključevanje. Spodbujati moramo izobraževanje, pridobivanje znanja in spretnosti in vse življenjsko učenje za vse državljane Evropske unije. Z našo tretjo prioriteto se bomo osredotočili na spodbujanje koncepta razvoja v zgodnjem otroštvu. Skušali bomo sprejeti integrirano politiko na tem področju, zagotovili podporo za družino in pa prihodno blaginjo njihovih otrok to je naložba v človeške vire. Četrta prioriteta je posvečena invalidnim osebam, ki morajo imeti možnost uživati v vseh svojih pravicah in svoboščinah, ne da bi bili podvrženi kakršnekoli obliki diskriminacije. In to smo zapisali že v celo kupico strateških dokumentov tako na nacionalni kot evropski ravni. Zdaj moramo ta pristop še razvijati, ga okrepiti, tako da bomo lahko zagotovili enake pravice za vse ljudi, tudi za ljudi s posebnimi potrebami. Doseči moramo čim več napredka v tem smislu in naredili bomo čim več za to, da bi lahko zaključili delo na aktu dostopnosti. Za bolgarsko predsedstvo je pomembno, da zagotovimo varstvo delavcev in ustrezo spoštovanje pravic delavcev, ne smemo pa prikrajšati podjetje za ustrezno delovanje. Osredotočali se bomo tudi na pogajanja z Evropskim parlamentom glede direktive o napotitvi delavcev. Dogovorili pa se bomo tudi glede delnega splošnega pristopa svetom, glede zadnjih dveh poglavij predloga za prenovitev uredbe 883, ko gre za dodatne določbe glede dejato za brezposelne. Še posebej se bomo posvečali varnosti in zdravju na delovnem mestu. Zaščititi pa moramo predvsem delavce pred tvegani povezani z izpostavljenosti rakotvornim in mutagenim snovem. Za svetom bomo skušali zaključiti delo tudi na uredbah za tri agencije CDFOP, EU, OŠO in pa Eurofound. Ob koncu tega kratkega govora mi prosim dovolite, da se vrnem na ključni vsebinski element našega dela. To so državljani EU. Podpisali smo medinstitucionalno izjavo, ki podpira Evropski stebr socialnih pravic v Göteborgu in v naslednjih šestih mesecih bomo v polni meri delali na izvajanju tega načrta. Prav tako načrtujemo oblikovanje pobud znotraj svežnja za socialno pravičnost. Aktivno bomo delali tudi na drugih zakonodajnih predlogih, ki so neposredno vezani na izboljšanje delovnih pogojev, pa tudi na zagotavljanje ravnovesja med zasebnim in poklicnim življenjem evropskih državljanov. Novi evropski semester in še posebej umeščanje evropskega stebra socialnih pravic na dnevni red. To je nekaj, o čemer se bomo pogovarjali v času dveh zaseden na svetu EPSKO. In sicer marca in junija 2018. Prepričan sem, da je slogan bolgarskega predsedstva, se pravi skupaj smo močnejši, bistvenega pomena za naš uspeh na področju zaposlovanja in socialne politike. V naslednjih šestih mesecih bomo ta slogan pretvorili v dejanja. Skupaj smo močni in zmožni prispevati k okrepitvi socialne razsežnosti znotraj Evropske unije. Najlepša hvala za vašo pozornost in seveda bom z veseljem odgovarjal na vaše vprašanje in pripombe. Hvala. Thank you, uh, minister, uh... Najlepša hvala, minister. Gospa Rusinova, bi želeli kaj dodati? Ne. Questions is perhaps possible to put to both of you, yes. Eh, Predvidevam, da lahko zastavljamo vprašanja obema. Da, dobro. Prosim, da predstavite svoje vprašanja in pripombe koordinatorji. Drugi, ki pa niste koordinatorji, seveda lahko prosite za besedo. Najprej dobi besedo koordinator ELS v tem odboru. Gospod Kasa, beseda je vaša. Najlepša hvala, predsedujoče, zahvaljujem se gospodu. Petrovi, pa tudi namestnici ministra Rusinovi, da sta se udeležila našega zasedanja in predstavili prednostne naloge bolgarskega predsedstva. Pozdravljam ambiciozni program bolgarskega predsedstva na področju zaposlovanja in politike dela. Prepričan sem, da bo predsedstvo dobro doseglo svoje cilje, vsaj koliko je to mogoče v šestmesečnem obdobju in znotraj širšega političnega konteksta. Predsedstvo bo delovalo v kontekstu dveh pomembnejših razprav, ki bodo morda zasenčili druge prioritete predsedstva, Brexit in pa priprave na večetni finančni okvir. Kot poročevalec pri predlogu za zagotavljanje ravnoteža med zasebnim in poklicnim življenjem za starše in skrbnike, me še posebej zanima stališče predsedstva glede nekaterih vidikov. Kot je povedal ministr Petkov, je bil to prvi predlog, ki izhaja iz Evropskega stebra socialnih pravic. O tem, da se vse, kot vsi vemo, že pogovarjamo tako na svetu, kot na zasedanjih Evropskega parlamenta. Imam naslednje vprašanje. Kakšni so načrti in ambicije bolgarskega predsedstva pri tem pomembnem doseju? In drugič, Katere točke naj bi bile po mnenju predsedstva bolj sporne kot druge? Hvala. Najlepša hvala, gospod Kasa. Nadaljujemo s predstavnico socialistov in demokratov, koordinatorka Agnes Jongerius. Izvolite, beseda je vaša. Najlepša hvala, lepo se vam zahvaljujem za to predstavitev. Prav zares. Ste prevzeli predsedovanje Svetu Evropske unije v imenu Bolgarije v zelo pomembnem trenutku, pa ne le zaradi vsega, kar je že omenil moj kolega gospod Kaza, ampak tudi zaradi tega, ker če želimo dokončati delo na nekaterih pomembnih dosjejih še v času tega mandata, se pravi mandata Evropske parlamenta, potem ste vi skoraj da naša zadnja priložnost kot predsedstvo na svetu EU. Kot ste že povedali, smo včeraj začeli oziroma nadaljevali s trialogom glede direktive o napotitvi delavcev. To je zelo pomemben dosje. Vsem se lepo zahvaljujem za upravljeno delo na tem področju. Moje vprašanje pa se glasi. V dveh delih bom to predstavila. Prvič, Med svojimi prioritetami ste omenili vprašanje otrok in revščine otrok. Ali se motim, če lahko štejem na vašo podporo glede na zamisli, ki jo ima naša politična skupina že nekaj časa in sicer, da bi imeli jamstva oziroma instrument za jamstvo za otroke, tako da čisto noben otrok v Evropski uniji ne bi odraščal v revščini. In še drugo vprašanje, ki se ga je že dotaknil kolega Kasa. Kakšne so vaše možnosti, da dosežete splošni sporazum glede zagotavljanja ravnovesja med poklicem in zasebnim življenjem? Kot smo že slišali, so dobre rezultati na področju tega doseja visoko na prioritetnem seznamu Evropskega parlamenta, tudi zato, ker imamo nekaj slabih izkušenj iz prejšnjih razprav s svetom glede direktive o porodniškem dopustu. Ali ste torej pozitivni v smislu doseganja splošnega konsenza in splošnega pristopa, zato da bomo lahko zaključili s tem trialogom v času tega mandata. Najlepša hvala. Nadaljujemo s koordinatorko skupine EKR, gospod Mekendar, ki pa je ni tukaj. Morda pa jo bo kdo nadomestil? Ne. Potem pa predstavnik skupine ALDE. Prav tako se zdi, da gospoda Kalveja Šambona ni z nami, prav tako ni gospe Dlabajove, na to pa še Gue NGL, Rina Ronja Kari ali pa Žuav Pimenta Lopeš, prav tako ne. Zeleni, da. Jean Lambert, izvolite, beseda je vaša. Um, well, for, for being... Najlepša hvala tudi jaz, lepo zahvaljujem ministru in namestnici ministra za udeležbo na današnji seji. Izkušnje Evropskega parlamenta kažejo na to, da so pogosto predsedstva manjših držav Evropske unije veliko bolj kreativna in dinamična. Tukaj je zagotovljeno boljše sodelovanje s svetom. Manj smo morda potem zakopani v stališče sveta in lahko upamo na več napredka. Upam, da bo to tako tudi pri vašem predsedstvu pri različnih trialogih, s katerimi se trenutno soočamo. Želela sem spregovoriti o vprašanju modre kartice, govorili ste o pravični imigracijski politiki in modra kartica, no, na njej se trenutno že kar krešejo iskre Ministri za notranje zadeve iz držav članic imajo ponovadi zelo striktna stališča glede tega. Ministri za delo pa veliko bolje razumejo dinamiko trga dela, potrebo po rekrutiranju talentiranih posameznikov, tudi preko meja in izven teritorija Evropske unije. Seveda to ne pomeni, da se tukaj ne ukvarjamo s tem. Kakšno je stanje z vašega vidika, ali bi lahko ministri za delo imeli več vpliva na pogajanje o modri kartici, tako da bi lahko dosegli več napredka. Pa še na nekaj sem zelila, želela upozoriti. Novi predlog za Evropski organ za delo. Na tej točki smo zelo zaskrbljeni glede izvajanja zakonodaje. Menimo, da že dolgo časa potrebujemo takšen nadzorni organ in zato nas zanima, ali bi bili vi pripravljeni doseči čim več napredka tudi pri tem doseju, tako kot si to želimo nekateri. Najlepša hvala. Zdaj pa še v imenu ENF Dominik Marta. Hvala, gospa predsedujoča. Lepo se zahvaljujem bolgarskemu ministru za delo in socialno politiko, gospodu Biseru Petkovu da se je odrežil zasedanja odbora za zaposlovanje in socialne zadeve. Čeprav moram se upravičiti, gospod minister, nekateri predstavniki političnih skupin so žal odsto, odsotni. Seveda boste nadaljevali z programom Evropske komisije, govorili smo o vajništvu, o pripravništvu, o invalidnih osebah, o napotenih delavcih, o dialogu glede zdravja in varnosti na delovnem mestu, o evropskem stebru za socialne pravice. Vse to sem seveda razumel. To so te stvari, ki jih morate omeniti. Čestitam vam, da ste se udeležili prvega sestanka nadaljevanja trialoga včeraj zvečer. Dobro je bilo, da ste si drznili se lotiti najbolj delikatnih vprašanj. Pripričani smo, da želite večje doseje uspešno izpeljati v naslednjih šestih mesecih, še posebej pa upam, da boste razvijali povezavo med izobraževanjem in prihodnimi potrebami trga. No, o tem se kar naprej pogovarjamo in spet pogovarjamo in spet pogovarjamo. Ampak zdi se, da nihče ni uspel najti rešitve, okrepiti pomena inovacij, se osredotočati tudi na formalno usposabljanje in izobraževanje in ne na, forma, na neformalno izobraževanje in usposabljanje. Trio predsedstva je pogosto omenjal tudi MSP-je in startupe. In sicer, da naj bi ta podjetja imela možnost dostopa tudi do različnih finančnih instrumentov. Mi podpiramo te pobude. V Franciji se namreč zavedamo, da so MSP-ji tisti, ki ustvarjajo kar 90 odstotkov delovnih mest. Enostavno vprašanje imam, gospod minister, upam, da vas to ne bo zmotilo. Vi ste seveda bolgarski minister in zagovarjate bolgarske interese. No, zato vam čestitam. Imam čisto enostavno vprašanje. Ali ste zadovoljni z to strukturo Evropske unije? In kako je z vašim stališčem, stališčem torej vzhodnoevropske majhne države, ki želite sodelovati v tem projektu, ali imate dovolj prostora, da lahko sodelujete pri tem projektu in obranite svoje interese, torej da postavite Bolgarijo na prvo mesto. Najlepša hvala. To je bil prvi krog vprašanj razprava se bo nadaljevala. Ampak to je dobro izhodišče, dober začetek za vas. Izvolite, gospod Petkov. Благодаря за родушния прием и за зададените въпроси. Хвала лепа за тако лепо добродошлицо. Хвала туди за ваше опрашание. Ше енкрат се е потредило да са предностни налога sveta, tudi prednostne naloge parlamenta in seveda tudi prednostne naloge odbora za zaposlovanje. Najprej bom poskusil odgovoriti gospodu Kasi in gospe Jongerius, kar zadeva direktivo glede usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja. To je res pomemben dosje in to je prednostna naloga za naše predsedovanje. Ambiciozni smo in želimo si, da bi že na prvem zasedanju, ki bo potekalo marca, dosegli skupni pristop. Zavedamo se, da je ta dosje zelo pomemben. Gre za zakonodajno pobudo v okviru Evropskega stebra socialnih pravic. Zavedamo se, da države članice podpirajo cilje te direktive. Zato smo prepričani, da nam bo uspelo doseči soglasje. Soglasje bomo poskušali doseči tudi v zvezi z drugimi vprašanji. Naprimer v zvezi s plačanim dopustom. Upoštevati pa je seveda treba, da imajo države članice svoje tradicije, svoje specifike. Zato moramo biti pri obravnavi tega dosjeja še posebej previdni. Naš pristop do tega vprašanja bo ključnega pomena, če želimo doseči soglasje v svetu. Še enkrat povdarjam, da je to prednostna naloga v času bolgarskega predsedovanja in prav vse sile bomo upeli za to, da dosežemo cilje, ki sem vam jih pravkar opisal. Še ena prednostna naloga bolgarskega predsedovanja je zgodni razvoj otrok. Vlagati želimo v človeški kapital. Mislim, da si to želimo vsi, ampak že od mladega otroštva moramo poskusiti preprečiti tveganja in podpirati mlade družine. To je naš pristop k prihodnosti dela in to seveda pomeni, da bomo morali biti pozorni na različne razvojne faze v življenju. Veliko je tudi otrok, ki živijo v revščini. Tudi to vprašanje bomo morali rešiti. Modri karton. Moje mnenje je naslednje. Uloga ministrov za delo in socialno politiko je ključnega pomena. Njihovo delo bo absolutno pomembno? To vprašanje bomo spet dali na mizo, kajti zagotavljanje legalnih poti v Evropsko unijo za državljane tretjih držav je ključnega pomena. To pomeni, da bomo poskusili zagotoviti možnosti za zaposlovanje v okviru postopka modrega kartona, s tem bi omogočili ljudem, da pridejo v Evropsko unijo in delajo. To bo še en vir elana za naše gospodarstvo. Upam, da nam bo uspelo doseči napredek tudi v zvezi s tem dosejem. Oblikovanje pogojev za mobilnost delavcev ter širjenje možnosti za mobilnost delavcev. To je zelo pomembno in v tem okviru govorimo tudi o Evropski agenciji za delo. To je pomembna pobuda Evropske komisije. V začetku marca bomo dobili več podrobnosti o tem, kaj si komisija predstavlja pod tem predlogom. Če bo Evropska komisija predlog predstavila v začetku marca, potem je naš namen ta, da bi že na naslednjem zasedanju sveta ministrov za delo in socialne zadeve obravnavali to vprašanje. To bo najverjetneje konec marca. Gre za pomembno vprašanje, kaj ti te pobude so del ukrepov za uveljavljanje socialnih pravic. To sem omenil v svojih uvodnih besedah. To je tudi ena naših prednostnih nalog. Vesel sem, da menite, da smo v trialogu sinoči dosegli dober rezultat. Nadaljevali bomo z dobrim delom, ki ga je začelo estonsko predsedstvo v času bolgarskega predsedovanja, pa upam, da bomo ta dosje pripeljali do celja. Delo se bo nadaljevalo tudi v naslednjih trialogih, kajti jasno je, da je to zelo pomembno vprašanje, kajti delavcem zagotavljamo zaščito, po drugi strani pa ne omejujemo razpoložljivosti storitev na skupnem trgu. Strinjam se z gospodom Martanom povezava med izobraževanjem in trgom dela je zelo pomembna. Pogoji se neprestano spreminjajo, dinamika v sistemu izobraževanja in poklicnega izobraževanja mora seveda ustrezati potrebam na trgu dela. Prav tako bomo posebno pozornost namenili spretnostim, razvoju spretnosti in temu, da poskrbimo, da se bodo spretnosti razvijale v skladu s potrebami trga dela. Kaj torej želimo doseči? Sprejeti želimo priporočilo za vajeništva. To bo zelo pomembno. Bolgarija je že deset let v Evropski uniji, prvič prevzemamo predsedovanje Evropskemu svetu. In če govorim v imenu Evropskega sveta, lahko rečem, da je jasno, da imajo tudi manjše države pomembno vlogo v strukturi Evropske unije. Hvala.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 za svežen o dostopnosti. Bolgarsko predsedstvo se je večkrat sestalo z mano, tudi v okviru priprav na trialoge. Upam, da bo to vodilo do dobrih rezultatov, ki bodo spremljivi za vse. Upam, da bodo ljudje povsod po Evropi zadovoljni z novo zakonodajo. Moje vprašanje je, kakšno je stališče bolgarskega predsedstva glede mnenja Evropskega parlamenta, kjer je omenjeno, da je nujno, da transportna vozila, turistična infrastruktura in tako naprej postanejo dostopni invalidov. Kakor veste, je bilo to izključeno iz prvega predloga. Gre torej za razširitev področja uporabe uredbe in Evropski parlament je tega mnenja. Zanima me, kaj menite vi. Hvala. Minister Petkov. Gospod minister, izvolite, prosim. No, še kakšno vprašanje. Andrej Novakov, izvolite hvala za besedo. Govoril bom bolgarsko. Gospod minister, najlepša hvala za vašo predstavitev, hvala za odgovore, ki ste jih podali. Sem predstavnik iz ene največjih držav na bolgarskem oziroma balkanskem polotoku, zato me zanima, kaj vi menite o svojih prednostnih nalogah. Pri svojem delu se posvečam Evropskim skladom in tudi Evropskemu proračunu do leta 2020. Zanima me, kakšno je vaše stališče v zvezi z finančnimi instrumenti Evropske unije na področju socialnih vprašanj. Evropski socialni sklad, jamstvo za mlade, sklad za prilagajanje globalizaciji, v zadnjih nekaj letih je v Bolgariji več kot 60 tisoč mladih dobilo delo zaradi programu Evropske unije. Zanima me, kako nameravate nadaljevati ta trend in kako boste poskrbeli, da bo čim več mladih dobilo delo. Hvala. Shall we take a third question too? Še eno vprašanje? Hvala. Gospa Tomc. Floor is yours. Ja, hvala lepa za besedo, spoštovani gospod minister. Hvala tudi za vašo predstavitev prioritet vašega predsedovanja. Se mi zdi, da ste izbrali zelo pomembne teme. Prav tako so glavna oziroma pomembna vprašanja že izpostavili tudi moji kolegi. Sama pa imam vprašanje za vas v povezavi z eno rekla, zelo akutno temo, ki se je pojavila te dni, eh, ko naj bi nova avstrijska vlada predlagala znižanje otroških dodatkov za otroke iz nekaterih držav članic. Gre za tako imenovano indeksacijo. Sama sem eh, te, do te rešitve zelo skeptična in mislim, da ni v Eh, kontekstu oziroma eh, da je v nasprotju s sedaj veljavno zakonodajo na področju socialnih sistemov. Kako bo vnaprej eh, to urešeno to vprašanje, bomo najbrž lahko izvedeli tudi s pomočjo vašega posredovanja oziroma vaše vloge pri enem izmed pomembnih dosjejev, ki obravnavajo to problematiko zato me seveda zanima kakšno je vaše stališče in ali se mislite uh, aktivno vključiti v razpravo in pripeljati regulacijo številka osem osem tri skozi dva tisoč štiri to se pravi koordinacijo socialnih sistemov uh, kakšen korak naprej. hvala lepa. Благодаря за зададените въпроси. Ако ми позволите. Хвала. Хвала за ваше упрашание. Господ Тот. Kar zadeva spremembo urebe 883 glede usklajevanja sistemov socialne varnosti, seveda sisteme socialne varnosti moramo posodobiti, prilagoditi, zagotoviti moramo, da bodo delavci v Evropski uniji zaščiteni. Ko smo že pri tem, naj vas spomnim, da je ena naših prednostnih nalog ta, da zagotovimo delni splošni pristop pri zadnjih poglavjih v zvezi z uredbo 883, to zadeva nadomestila za brezposobnost in dodatne določbe. Ne nameravamo odpirati zaprtih poglavi, kajti pri teh poglavjih smo se že dogovorili za delni splošni pristop. Decembra so se ministri dogovorili o delnem splošnem pristopu v zvezi z dvema poglavjema. Naš namen bo naslednji. Doseči želimo delni splošni pristop glede nadomestil za brezposelnost in glede dodatnih določil. Torej, da, aktivno se bomo ukvarjali s to temo, govorili pa bomo seveda tudi o direktivi o napotenih delavcih. To je zelo pomemben dosje, kajti govorimo o zaščiti pravic delavcev, To je zelo pomembno tudi zato, ker gre za zagotavljanje delovanja skupnega trga v smislu prostega pretoka storitev. Kot predsedstvo bomo postavili vprašanje glede financiranja socialne Evrope v prihodnosti. Še posebej po izteku trenutnega obdobja. Trenutno obdobje bo poteklo leta 2020. In kar zadeva Evropski socialni sklad, mislim, da je zelo pomembno, da poskrbimo, da bodo ljudje lažje prišli do denarja. Olajšati moramo dostop do finančnih sredstev za ljudi potrebujemo tudi več preglednosti in s tem bomo zagotovili potrebne sinergije. Finančna sredstva bodo tako potem lažje prišla do prejemnikov. Torej, odgovor je da v okviru predsedovanja in večletnega finančnega okvira si bomo prizadevali za to, da zagotovimo financiranje socialnih razsežnosti v Evropski uniji tudi po izteku obdobja, bomo nadaljevali s tem. In to je seveda tudi odgovor na vprašanje v zvezi s finančnimi instrumenti. Omenil sem že, da je ena od prednostnih nalog bolgarskega predsedovanja na področju dela in socialne politike vprašanje invalidov in njihovih pravic prav tako želimo za njih zagotoviti ustrezne pogoje, zato da bodo lahko uveljavljali svoje pravice in svoboščine. Naša prednostna naloga je, da uspešno zaključimo trialog o socialnem aktu o dostopnosti. Pet trialogov smo predvideli, tudi veliko tehničnih srečanj smo predvideli. Poskušali bomo govoriti o vseh vprašanjih v zvezi s tem aktom o dostopnosti, vključno z mnenjem. Obravnavali bomo tudi stališče Evropskega parlamenta, kar zadeva razširitev področja uporabe te uredbe. Za nas je zelo pomembno, da zaključimo obravnavo tega dosjeja še v času našega predsedovanja, zato ker je to naša prednostna naloga. Naša prednostna naloga so torej invalidi. Zanašali se bomo seveda na vaše sodelovanje in zahvaljujemo se vam za pripravljenost na delo in sodelovanje, ki ste jo pokazali do sedaj. Veselimo pa se sodelovanja že z vami in tudi z komisijo. Seveda, hvala. Hvala. Gospod Pirinski je naslednji, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Dragi gospod minister, gospa namestnica ministra, veseli me, da sta danes z nami. Z veseljem smo vam prisluhnili. Zdaj svetu predseduje Bolgarija, zato je zdaj tudi za vas priložnost, da prisluhnete nam, da slišite, kaj je pomembno za nas, za naš odbor. Nekdo je omenil manjše države in vlogo, ki jo bi naj igrale. No, mislim, da mi kot manjše države dejansko zagotavljamo dodano vrednost. Zavedamo se izzivov povezanih s članstvom v EU. Določeni izzivi so izzivi, s katerimi se soočajo manjše države. Ampak dobro, to niso problemi samo nas, dejansko gre za probleme celotne Evropske unije, ampak vsi se moramo lotiti teh vprašanj. Mislim, da prevzemate predsedstvo v zelo občutljivem trenutku v zgodovini Evropske unije, kajte po krizi, ki se je začela leta 2008 in po varčevalnih ukrepih, smo zdaj priča oživitvi gospodarstva. drugi strani pa ljudje čutijo, da gospodarska rast ne koristi vsem do enake mere. Včeraj je v Davosu predsednica Mednarodnega denarnega sklada govorila prav o tem. Govorila je o neenakomerni distribuciji bogatstva. posledice niso vidne povsod v enaki meri. To vodi do še večje neenakosti. In zaradi tega se spet vračam na evropski stebr socialnih pravic. Do tega ni prišlo po naključju. Stebr je posledica tega nemira, ki ga čutimo v Evropskem parlamentu in ki ga čutimo tudi v javnosti. Namreč, če ne bomo govorili o socialnih vprašanjih, se bomo morda morali soočiti z zelo neprijetnimi posledicami. Naj omenim nekaj, kar je prej omenil gospod Martin. Vprašanje, ali nas eh, članstvo v Evropski uniji ne izpolnjuje, ali smo razočarani, in ali bomo zdaj bolj zagovarjali svoje interese. No, v Bolgariji prevladuje mnenje, da je pač najboljša pot ta, da poskusiš poskrbeti za svoje interese v okviru Evropske unije. Postati želimo konkurenčna regija v Evropski uniji. Ob upoštevanju vsega tega mislim, da je vaše predsedovanje res zelo pomembno, še posebej, kar zadeva delo in socialno politiko. Nekaj vprašanj imam za vas. Prvo je povezano z vprašanji gospe Jongerius in gospoda Kase. Ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem. To bo dober preskus dober preizkus tega, kako je mogoče izvajati določbe v evropskem stebru socialnih pravic. Zato je moje vprašanje bolj teoretične narave. Gospod Kasa je omenil bolj zapletene vidike tega dosjeja. Gre za načelno vprašanje. Razprava o tem že teče. In sicer podjetja menijo, da določbe ne rešujejo vprašanja udeležbe žensk na trgu dela. Prav nasprotno, vlada prepričanje, da bodo določbe prej ovira. Drugič, nekateri menijo, da takšna schema ni učinkovita in da je ni vredno financirati, zato ker bi to naj oviralo konkurenčnost podjetij. Socialisti smo nasprotnega mnenja. Mi menimo, da je uravnotežen režim in uravnotežena porazdelitev nalog v družini nekaj pozitivnega. To so priložnosti, ki jih gre izkoristiti. Tukaj lahko omenim tudi njegovo starejših, naprimer. In to bo po našem mnenju pripeljalo do večje konkurenčnosti podjetij. V tem primeru so socialna partnerstva in kolektivna pogajanja zelo pomembna. Poskušam biti čim bolj objektiven. Moje vprašanje je, kakšno časovnico predvidevate za te razprave. In imam tudi predlog za vas. Vi boste vodili razprave na te teme v času predsedovanja. Zato mislim, da ne smete pozabiti na člene iz temeljnih pogodb, kajti to so tisti temelji, na katerih temelji socialna Evropa. Problem v zadnjem času je bil ta, da temu nismo namenjali dovolj pozornosti, zato ker smo pač poskušali doseči finančno stabilnost. Zanima me, kaj menite o tem. Kaj ti prav gotovo se boste morali soočiti z tem vprašanjem, kar zadeva jamstvo za mlade. Naša skupina meni, da je to prednostna naloga, skrbi nas, da je revščine med otroci vedno več. In tudi trendi nas skrbijo. 26,4 odstotka ljudi mlajših od 17 je izpostavljenih tveganju. In v Bolgariji je problem še dvakrat hujši. Gospa Ulfskog mi že jemlje besedo. Kmalo bo dejala, da moram končati. Še nekaj vprašanj sem imel, ampak dobro, samo še eno vprašanje, potem pa zaključim. Moje zadnje vprašanje zadeva Evropsko delovno inšpekcijo. Omenili ste, da se bo o tem govorilo marca. Tudi to je zelo pomembna tema na področju dela. Morda bi bilo dobro, če poskusite upoštevati tudi lekcije, ki smo jih zbrali v okviru platforme za boj proti neprijavljenemu delu. Lani so bili tukaj kolegi in kolegice od tam. In uh, številni so bili presenečeni, ko so slišali, da je razprava zelo živahna. Izkušnje, ki smo jih imeli, so bile zelo zanimive. Mislim, da bi bilo to zelo zanimivo za vas, to bi lahko izkoristili. In še na koncu večletni finančni ukvir 2014-2020. Samo ще ви кажа, че лайтмотива на тези поправки е бюджет. Обдобие по 2020. Там желимо говорити о proračunu za socialno Evropo. Predlagam, da to preučite. Hvala in se opravičujem, da sem bil tako dolg. Prebrala bom seznam tistih, ki še želijo besedo. Naslednji in naslednja je gospa Moron Šrtje, potem Šulce, potem pa Marija Arena. Vendar zdaj dobi besedo minister, da poskusite odgovoriti na vprašanja. Pogodrevi, gospod predsedatelj. Hvala lepa, gospod predsedujoča. strinjam se z vsem, kar je povedal gospod Pirinski. Gospodarsko ukrevanje mora pomagati vsem. Evropski stebr socialnih pravic je zelo pozitiven v tem smislu. Kakor sem povedal lani novembra, so v Göteborgu na švedskem podpisali izjavo v zvezi s tem, zdaj pa je čas, da poskusimo izpolniti te cilje. To bo ena od prednostnih nalog v našem predsedovanju. na prvem srečanju sveta ministrov bomo govorili o tem in na koncu predsedovanja bomo na področju dela in socialnih politik organizirali konferenco za določanje novih evropskih standardov. Naš namen je, da revidiramo vse dosežke v zvezi s stebrom socialnih pravic. To bo prav tako predmet razprave na tristranskem zasedanju marca in tudi takrat bomo govorili o tej temi. delali bomo na dvojem. In sicer socialni stebr v okviru evropskega semestra in revizija evropskega stebra socialnih pravic. To bo v okviru večletnega finančnega okvira. S tem bomo zastavili ustrezen proračun za naslednje programsko obdobje in poskrbeti bomo poskusili za več sociale. Vaše drugo vprašanje, jamstvo za mlade. To je za nas zelo pomembna tema, gre za politično razpravo, to je ključnega pomena, kako sem dejal, ne gre samo za mehanizem financiranja. Povedal sem že, da je zgodni razvoj otrok, otrok za nas zelo pomembna tema, zato se bomo prav gotovo posvetili tej temi. Revščina med otroci je resno vprašanje, tudi temu moramo nameniti pozornost. Strinjam se, da bo organ za delo v prihodnosti imel pomembno vlogo tudi pri tem vprašanju. Veliko smo že dosegli, tudi platforma za preprečevanje neprijavljenega dela, bo lahko podala svoj doprinos. Tudi direktiva o napotenih delavcih bo pomembno vprašanje. Še enkrat, ta dosije poskušamo uspešno pripeljati do cilja, zagotoviti želimo soglasje med parlamentom in svetom v zvezi s tem. Kar zadeva direktivo o uravnoteženju dela in zasebnega življenja. Tudi to je naša prednostna naloga. Dosje je pomemben, kar zadeva izvajanje Evropskega stebra socialnih pravic in poskusili bomo doseči splošen pristop v zvezi s tem dosjem v svetu na naslednjem srečanju sveta ministrov. Hvala. Thank you, uh... Hvala. Gospa Maraša Svetje, izvolite. Hvala, gospa predsedujoča. Hvala, gospod minister. Sem poročevalka za direktivo o napotenih delavcih. In naj vam povem, da ste se predsedstva Evropske unije eh, lotili eh, zelo resno, kaj ti že na začetku nas je obiskal vaš premije Borisov, danes ste vi tu, gospa Rosinova že sodeluje z nami. Seveda v politiki je veliko zlobe, nekateri so govorili v čerešnjem dialogu in so rekli, da vas ni bilo. No, oziroma, kdo govori o tem, tisti, ki niso bili tam, vendar mi, ki smo bili, lahko lahko povemo, kaj si mislimo. Mislim, da je vaša metoda dela takšna, da nas eh, navdihuje, ste profesionalni, profesionalno se pogajate, eh, ste odprtega duha, nas spoštujete in to nam mogoče, da lahko eh, nadaljujemo pri temeljnih besedilih, kot recimo direktivo na premijer delavcih, ki je za nas zelo pomembna in tu res želimo uspeti. Želimo doseči prelomnico v Evropi. Tu gre za temelj evropske socialne politike. E, to je to, kar želimo doseči s to direktivo. Naj povem, da za me ne obstajajo male in velike države. Ko vidim država kot je Bolgarija, ki se ne predstavlja kot eh, Bolgarija, temveč kot predsedujoča Evropske unije in ki ima pravo željo po izgradnji Evrope, lahko rečem le bravo in pripravljeni smo vas spremljati v tej vaši viziji. Kolegica Jean Lamberts je prej rekla, da gre za majhno dinamično državo in naj vam povem, da je pravzaprav uh, ste lahko zgled velikim državam, ki menijo, da so veliki, vendar nimajo te enake volje za delo. Rada bi se lotila treh vprašanj. Prvič, direktiva o napotenih delavcih. To je tema glede katere moramo združiti Evropo. Vemo, da je to zapleteno na svetu in ni bilo nič lažje na ravni Evropskega parlamenta. 751 poslancev nas je v osmih poličnih skupinah in kljub temu smo s pomočjo dialoga, usklajevanja dosegli pogajalski mandat, ki je zelo močan. v ekipah, ki sodelujejo v trialogu strani parlamenta. Agnes Jungerjes, eh, potem imamo komisarko Tajsnova, vašo ministrico Usinovo. Bo treba sodelovati, zato da bomo prišli do sporazuma, zato da nam bo uspelo. Poleg tega bo treba, in to nam morate jaz obljubiti, gospod ministr, da boste dejansko potegnili svet za sabo. Dovolj je teh predsednikov državnih vlad, ki reče eno v svoji državi in potem v svetu zauzame drugačno stališče. Morate res pokazati voditeljstvo in res povesti vse države v svetu. Pozivam vas k temu kaj ti uh, eh, v vaših rokah je uspeh našega dela. Mi obljubljamo, uh, da bomo mi sodelovali, to lahko rečem kot poročevalka in to tudi lahko zagotovijo so poročevalci v senci, vendar vi morate za to poskrbeti na svetu. Drugič. Eh, prelomnica na področju dela. Pravite, da je delo vaša prednostna naloga. To je nekaj, kar nas vse seveda skrbi, delo, vendar Eh, razvoj delovnih mest v podjetjih, razvoj potreb v podjetjih, raz, razvoj dela na splošno. To vse potrebuje ključne spremembe v izobraževanju. Čas izobraževanja več ni uh, ustrezen glede na potrebe. To podjetje, to mora potekati hitreje. Zato mislim, da morate spodbujati uh, novo politiko razvoja veščin poklicnih veščin, ki jih pričakujejo v podjetjih in ki so prenosljive. Tretjič, to je povezano še eno pomembno socialno uh, bes zakonodajno besedilo, to je sklevanje poklicnega in zasebnega življenja. V tem aktu se boste lotili zelo, zelo pomembne teme. Tu gre za enakopravnost pri razvoju karijere pri usklajevanju poklicnega osebnega življenja morate pogledati vpliv tega neravnovesja na šibkost ženskih poklicnih poti. 61 odstotkov diplomiranih žensk v Evropski uniji so ženske. Torej, imamo večino, ki ženski so diplomirani, če pa se gledate njihovo uh, poklicno pot, vidite, da so veliko manj uspešne kot tiste od njihovih moških kolegov. Zato morate usmeriti svojo politično energijo za to, da se lotite eh, tega eh, problema. In ko boste to se dosegli, boste pridobili moje zaupanje. You, uh, Hvala, gospod Petkov, ministr Petkov, ministr za delo, Levi, gospožu Uskok. Eh. Hvala lepa, gospod Uskok. Hvala poročevalki direktive o napetenih delavcev. V napetenih delavcih to je zelo. To, so, to je predmet zelo zahtevnih pogajanj. Sam sem sodeloval pri eh, zahtevnih kompromisih, ki so bili sprejeti na svetu v Luksemburgu oktobra. Vem, kako težko je bilo doseči kompromise. Vem, kako pomembna so. Kako pomembne so želje pri tem, da se na vseh straneh gre za zelo pomembno tematiko v povezavi z socialno varnostjo napotenih delavcev, pa tudi, ko gre za zagotavljanje svobode nudenja storitev na enotnem trgu. Če želimo uspeti, potrebujemo vodjo. In mislim, da bomo to imeli v, v tej ekipi, ki bo sodelovala pri vseh teh dosjejih. Ena naših prednostnih nalog je razvoj veščin, veščin, ki bodo potrebne na trgu dela danes in jutri. Prenosljive veščine, kot ste pravilno rekli že večkrat sem podaril, kako pomembno je, pomembna je tudi direktiva o uslovanju poklicnega in zasebnega življenja. Če želimo doseči to ravnovesje in če želimo doseči enakopravnost eh, moških in žensk, potem si lahko gledamo Bolgarijo. Glede na uradne statistike je odstotek zaposlenih žensk v IKT sektorju eh, eden najvišjih v Evropski uniji. Torej, to so podatki Eurostata. 27 odstotkov žensk dela v tem sektorju poprečje v Evropski uniji pa je okoli 16 odstotkov. Tudi to bi lahko bila tema našega predsedstva ženske v digitalnem svetu. Torej, toliko v odgovor na vaše vprašanje in v zvezi s temi, ki ste jih izpostavili. Hvala. Sven Šulce, izvolite. Ja, Gospod minister, gospa namestnica, hvala lepa, da ste danes tukaj. Lepo je videti, da sta oba tukaj. Povedati želim, da prihajam iz Nemčije. Nobene vize ni, ali nekdo prihaja iz velike ali majhne države, gre samo za države, ki dobro predsedujejo in ne predsedujejo dobro. V zadnjem času smo doživeli, da so naprimer majhne države zelo dobro delale, no, s tem nimamo v mislih Estonije, ampak tisto drugo državo, ki je bila predtem, tista je bila povprečna. Dobro, veliko ste govorili o tem, kaj želite doseči v šestih mesecih, to je zelo ambiciozno in eh, prepričan sem, da je to za vas velika priložnost, vi zdaj prvič predsedujete. Dve teme imamo, o katerih želim govoriti, o tem se je danes že govorilo, gre za temo 883, koordinacija sistemov socialne varnosti. Rekli ste, da je ta tema za vas pomembna in tudi kar zadeva nadomestila za brezposelnost. Zato me zanima, kaj menite o spremembi sedeža ali prebivališča v državi dela in kar zadeva izvoz nadomestil za brezposelnost. To je eno vprašanje. In drugo vprašanje, o tem je govorila gospa Tomc, gre za indeksacijo dajatev za otroke. To je kar problematično, kajti komisija v svojem poročilu te teme ni omenjala v parlamentu bomo govorili o tem. In zdaj je pač tako, da sicer so vse države pomembne, ampak tiste večje in pomembne države zdaj govorijo o tem. To je Avstrija, Nemčija, o teh državah je to velika in pomembna razprava, indeksacija, tudi na Danskem in drugje. Sicer vas eh, ne bom vprašal, kakšno je vaše mnenje o tem, vi prihajate iz Bolgarije, zato si predstavljam, kaj menite o tem, ampak zanima me, kako boste vi moderirali to tematiko v prihodnosti. Ne morete reči, tega si želimo, tega si ne želimo, ampak vi ste v precej občutljivi situaciji v zvezi s to tematiko. Mnenje med državami članicami se razlikujejo v zvezi s tem in zanima me, kako boste moderirali to razpravo, še posebej z vidika, da vam bo sledila Avstrija v sedežu predsedovanja. Zato me zanima, kaj boste storili. To me zanima. Hvala. Благодаря за поставените въпроси, свързани с регламент 883. Hvala za vaše vprašanje. Kar zadeva uredbo 883, koordinacija sistemov socialne varnosti, menimo, da je zelo pomemben sistem koordinacije eh, sistemov socialne varnosti. V času našega predsedovanja bomo uh, si bomo zelo prizadevali za to, da bi dosegli skupni pristop glede te zadeve v svetu. Ali pa vsaj delni skupni pristop glede preostalih poglavi uredbe. Uh, nadomestilo za brezposelnost. Tu imamo predlog komisije, ki zadeva prenos takšnih pravic med državami. Torej, iz države, kjer jih je treba plačati, v državo, kjer oseba prebiva. Imeli bomo odprto razpravo glede teh vprašanj v svetu. V tem Se bomo podrobno pogovorili, podrobno bomo proučili predlog komisije za to poglavje uredbe. Kar zadeva otroške dodatke. O tem smo se pogovarjali na svetu decembra. Prišlo je do sporazuma, glede tega, da bi imeli delno nov pristop. Vprašanje indeksacije ni bilo izpostavljene strani Evropske komisije doslej in mi ne nameravamo postaviti tega vprašanja v zvezi s tem pomembnim dosjejem, torej koordinacije sistemov socialne varnosti. Znova poudarjam. da v tem zakonodajnem sklicu in glede na to, da se približuje Evropske volitve, ko imeli nov parlament in novo komisijo, si bomo prizadevali za to, da dosežemo eh, sporazum glede tega pomembnega dosjeja, torej glede koordinacije socialne sistem socialne varnosti v Evropi. Mar Marija Irena, vi ste še zadnja govornica. Izvolite. Hvala. Gospa predsedujoča, gospod ministr, gospa namestnica. Zelo cenim to, kar ste dejali glede različnih pobud, unapoteni delavcih, o skrajni poklicnega življenja in vtis imam, da bi lahko bolgarsko predsedstvo uporabilo uh, uh, slogan, da uh, zaslužiti se tudi bolje živeli. Mislim, da mi to mora biti naš slogan, ko delamo v, na teh doseh. Torej, zato, da zaslužimo, zato, da lahko bolje živimo. Če smo napoteni delavec, se nam zdi, da prihaja do nasproti med severom, jugom, vzhodom, zahodom kjerkoli je delavec, naj bo tam zaščiten, naj zasluži, vendar naj zasluži tako, da lahko potem tudi dejansko živi. In če bi bolgarsko predsedstvo lahko sprejelo ta pristop, bi lahko vsi pridobili, ne glede na eh, politično mnenje, ki ga imamo. Druga tema, ki je, pomemb, ki je pomembna, je usklejevanje poklicnega in civilnega življenja. Danes vidimo, da več kot 55 odstotkov žensk težko usklajuje svoje zasebno in poklicno življenje. Eh, v podjetjih prihaja do izjemne izgorelosti, prihaja do revščine socialnega življenja, ker ljudje le še delajo, zato je ključna meja, da ta direktiva lahko izpolni pričakovanja teh 55 odstotkov. In če bomo dosegli ta pričakovanja, bomo s tem tudi dosegli pričakovanja podjetij, kajti tudi uh, za podjetje je to dobro, saj ne morejo dobro delo, delati s takšnimi zaposlenimi. S tem bom, moramo preseči vrzeli med političnimi skupinami, moramo zagovarjati interese delavcev, ker na ta način tudi zagotavljamo interese uh, podjetij. Uh, eh, Sklanje poklicnega in zasebnega življenja je dobro za vse in mislim, da morate tako delovati tudi v svetu. Tretja tema, ki ste jo obravnavali, je vprašanje uh, eh, zaposlovanja in digitalnega gospodarstva. Pravite, da bi bilo zanimivo videti, kako lahko ženske bolje vključimo v digitalno ekonomijo. Kaj me skrbi pri digitalni ekonomiji? Vprašanje statusa v digitalnem gospodarstvu. Tu imamo vedno več mladih ki se ubijajo pri delu, nimajo pa nobenega statusa, nimajo socialne varnosti, nimajo uh, zavarovanj in mislim, da bi tudi tu morali uh, poskrbeti za to, da ne bomo delavce potisnili v, v suženstvo iz 19. stoletja. Torej moramo poskrbeti za varstvo takšnih delavcev. Torej, le teh treh tem me zanima, kakšne uh, Eh, kakšna vaša časovnica glede vaših ciljev, ste že govorili, vendar me zanima, kakšne so vaše, eh, kakšni so roki za to, da bo svet dosegel preboj glede teh treh točk, ker to so stvari, ki evropske državljane zelo zanima, saj želi Evropa, ki jih bo ščitila. Hvala. Eh, to je bilo še zadnje vprašanje. Zaenkrat ne boste, uh, boste pa dobili še številne uh, druge vprašanja v prihodnih mesecih, vendar to je zadnje vprašanje za danes. Izvolite, gospod minister Petkov. Hvala, gospod Luskok. Vprašanja, ki smo jih pravkar slišali, so zelo pomembna za zaposlene. To so zelo pomembna vprašanja v kontekstu digitalne ekonomije. Naj povdarim, da je eden glavnih izzivov, s katerimi mi se sooča trg dela v Evropske uniji, je ravno modernizacija pogodb o zaposlitvi in odnosov delovnih odnosov, moramo doseči fleksibilnost za podjetja, hkrati pa moramo ohraniti delovne pogoje v tem novem okolju. Če želimo to doseči, moramo uh, sprejeti direktivo za, predvidli, za predvidljive delovne pogoje, ki je bila predlagana lani. S to direktivo bi lahko dosegli nekatere od teh ciljev, ki so tudi vključeni v, v Evropski socialni listini. Tu gre za cilje povezane s fleksibilnostjo in fleksibilnimi delovnimi pogoji, hkrati pa tudi eh, z varnostjo v v primeru, da nekdo postane presežni delavec. Ta predlog direktive komisije bo tudi ena od, prednost, od prednostnih nalog eh, našega predsedstva. Menjal sem tudi že večkrat, da menimo, da usklajevanje poklicnega in osebnega življenja oziroma ta direktiva je zelo pomembna in prizadevali si bomo za to, da bomo napredovali na tem dosjeju, kolikor se bo dalo. Menimo, da bo to, ta direktiva zelo koristila družinskim članom, ljudem, ki skrbijo za družinske člane in ljudem, ki se borijo za to, da lahko uskladijo svoje delovne in zasebne obveznosti. To je zelo pomembno za delovni trg, za trg dela, kajti v številnih državah starši so tisti, ki niso vključeni na trg dela, ki so pravzaprav kaznovani na nek način, zato ker skrbijo za svoje otroke. Oni pa so pomembni za trg dela. Zlasti tam, kjer primankuje delovne sile. Torej, usklajevanje poklesnega in zasebnega življenja je res zelo pomembno za, dobro, za dobrobit trga dela. Zlasti, če imamo v mislih demografske izzive, s katerimi se soočajo vse države članice. Hvala vsem za vaše vprašanje. Hvala za to toplo dobrodošljico, ki smo jo danes tu prejeli na vašem odboru. Hvala, da ste prišli in hvala, da ste dali prave odgovore na naše vprašanja. Bomo pa seveda nadaljevali in bomo imeli za vas nova vprašanja v prihodnosti. Hvala, da ste prišli in veselimo se tega, da boste znova prišli k nam. Thank you very much. Thank you very much. Yeah. It was a good uh, question. Uh,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 Dragi prijatelji, nismo še zaključili s sestankom, imamo naslednjo točko našem njenem redu. To je točka 23, smernice za politike zaposlovanja držav članic. To je prva izmenjava mnen. Če obljubite, da ne boste govorili, razen če dobite besedo, seveda, bom dala besedo gospe Tatjani Ždanoki, ki je naša poročevalka. Gospa Ždanoka, izvolite. Thank you. Hvala. Hvala, gospa predsedujoča. Ta razprava z predsedstvom sveta nas je vse navdušila. Veliko smo že slišali, veliko lepih želja in upam, da dosije, za katerega sem odgovorna, bo nekaj. Če se svet ne bo resno obravnaval, uh, obžalujemo, da nimamo pravega demokratičnega nadzora, da je to pravi problem. Kaj ti parlament tu, ima tu le posvetovalno vlogo, mi bi raje bili sozakonodajalci. da nismo v položaju, kot je bilo v prejšnjih letih, ko naših eh, komentarjev pravzaprav sploh niso obravnavali. Upam, da bomo skupaj pripravili besedilo, eh, ki bo uživalo močno podporo celotnega odbora za zaposlovanje. Tako da bomo imeli močan glas na svetu. Svet nas mora slišati in, nas, in nam prisluhniti. Zato bi res rada prisluhnila komentarjem poročevalcev v senci in pripravila besedilo za nadaljno spravo. Torej, prva ocena predloga komisije je pozitivna. To je korak v pravo smer z več podarka na socialnih pravicah, na socialni vključenosti, na, pravi, na pravici do minimalnih pravic. Torej, to so ideje, za katere se Evropski parlament že dolgo zauzema. Dobrodošla je seveda tudi povezava z socialnim stebrom, vendar to bi moralo biti vključeno preko cikla v skladu z priporočili za vsako posamično državo. Všeč nam je tudi, da so vključeni novi socialni kazalniki na točkovnico, vendar niso dovolj, saj ne pokrivajo vseh vidikov Evropskega socialnega stebra, niti nimajo pravne, eh, pravne moči za sprožanje kolektivnih ukrepov. Odločeni smo, da bomo v besedilo jasno zapisali potrebo, potrebo po boju proti socialni izključenosti in vsem oblika, vse, in vsem oblika, oblika revščine in vključili bomo sklic na MSP-je, moramo imeti bolj vključujočo, bolj vključujoč trg dela, ki ga morajo spremljati ustrezni socialni ukrepi in moramo tudi poudariti pomen kakovostnih zaposlitev. Torej, to so ključni cilji, za katere želimo, da so vključeni v naše besedilo. S tem bi zaključila in veselim se prisluhniti mojim poročevalcem v senci iz vseh političnih skupin. Hvala. Najlepša hvala. S tem lahko dam besedo novemu članu na tem odboru, to je Mikael Letjen, in nadomestil je Juto Steinruck. Mikael, izvoli. Hvala lepa, gospod predsedujoča, hvala tudi za predstavitev besedila, hvala za besede. Poročevalka, veselim se že sodelovanja z njo, za me je pomembno dvoje in sicer predlog sveta zadeva stebr evropskih pravic, to je dober začetek, ampak po mojem mnenju nekaj manjka. Gre za enačenje gospodarskih in socialnih interesov vseh državljanov. Socialni in gospodarski interesi niso v konkurenci, ampak jih moramo obravnavati skupaj. To je ključnega pomena, po mojem. Zato je treba zagotoviti socialne kazalnike v evropskem semestru, prav tako moramo poskrbeti, da se bodo bolj upoštevala priporočila za posamezne države. Lahko seveda podamo tudi priporočila za posamezne države in eh, strinjam se s tistimi, ki so govorili o tej temi prej, namreč od 2015 nimamo ali ni bilo sprememb na področju glavnih smernic glede zaposlovanja. Mislim, da je zelo dobro, da parlament zdaj oziroma svet posluša zahteve parlamenta in da bomo govorili zdaj o uvedbi minimalnega dohodka. Svet zdaj posluša zahteve Evropskega parlamenta tudi v zvezi s tem. To je pozitiven signal. In kar zadeva glavne smernice na področju zaposlovanja, mislim, da bi bilo dobro, če svet parlamenta tokrat ne bi ignoriral. Hvala. Uh, Najlepša hvala. Mislim, da je beseda. Eh, Klune, prvi je bil sicer na vrsti, zdaj pa lahko nadaljujemo. Izvolite. Gospa Trebezius, smernice niso prvo poročilo v zvezi s tem. Evropska unija bi naj prevzela več odgovornosti na tem področju v drugem odstavku, kar zadeva socialno izključenost in enakost moških in žensk. Iz tega naj bi izhajalo, da naj bi se Evropska unija vključevala v številna vprašanja in se smela vključevati, tudi kar zadeva jamstvo za primerno socialno varnost. Kaj je primerna socialna varnost? Je to nemški Hartz IV ali pokojnine, v primerjavi z primerljivimi državami članicami so te pokojnine še posebej nizke. Te socialistične težnje po redistribuciji bogatstva me res čudijo, nekaj bi se morali naučiti iz eh, preteklosti, ugotoviti moramo, da ne moremo zadev tako rešiti. To res zavračam. Politika trga dela in socialna politika so v pristojnosti držav članic in tam bi morale tudi ostati. Evropska unija ne more prevzeti jamstev za socialna nadomestila. Če bo to storila, potem je treba odgovoriti tudi vprašanje stroškov. Ne želimo si, da bi tudi stroške dvignili na evropsko raven. To je v pristojnosti držav članic. Države članice morajo to vprašanje rešiti decentralizirano in v skladu z subsidijarnostjo. V 16. odstavku se govori o državnih izdatkih. Dr Evropska unija nima pravic na tem področju. Države članice evroomočja morajo najprej poskrbeti, da bodo njihovi proračuni v redu če bomo v dobrih časih zagotovili manevrski prostor, bomo ta manevrski prostor lahko izkoristili v slabih časih. Če ne bo politične discipline, potem Evropska unija ne more predlagati anticikličnih ukrepov. Še posebej takrat ne, če to vedno vodi do tega, da bi dvignili merila glede primankljaja. Vedno znova se govori o tem, da bi morali več odgovornosti prenesti na evropsko raven. Vedno znova se poskuša kršiti pogodbe in načela subsidijarnosti. To zavračam, veselim se že besedila poročevalke, seveda pa sem zelo kritična. Hvala. Uh... Najlepša hvala. Jana Tom ni tukaj. Gospod Krvešombo, vi jo nadomeščate, izvolite, beseda je vaša. Merci, la... Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Res je, da je Anja ni tukaj in sam vam bom predstavil njeno stališče, čisto na kratko, dvoj bi želel povedati. Ne bi želel zlorabljati položaja tega, da nastopam po gospe Trevizius. Če bi predpredstavil stališče, bi mi gotovo nasprotovala. No, to je ravno nasprotno tega, kar je povedala naše stališče. Verjamemo v evropsko solidarnost, v evropski model in prav tako verjamem, da je absolutno treba vzpostaviti enake pogoje za vse. Gre torej za ustrezno, lojalno konkurenco, homogene, enake pogoje za vse. Sicer bo Evropa propadla. In jaz veliko bolj verjamem v Evropo kot nekateri drugi poslanci. Zdaj želim veliko uspeha poročevalki. Upam, da vam bo delo uspelo. Tako kot pri drugih dokumentih, ki so bolj splošne narave, ki jih oblikuje odbor EMPL. No, si želimo, da bi se tukaj bolj navezali na prakso v povezavi oziroma v luči tega, kar se je zgodilo v Göteborgu. Torej, takrat je bil podpisan dogovor glede Evropskega socialnega stebra. Imamo model, imamo ambicije, vsaj večinoma. Zdaj pa mislim, da je naša dolžnost, da sčasoma to pretvorimo v prakso. To je torej stališče za poročevalko. Najlepša hvala, Patrik Ljerik, ni ga z nami, ali ga bo kdo nadomeščal iz skupine Guje. Ne. Nadaljujemo z EFDD, Laura Agija, ni je tukaj, jo kdo nadomešča? Ne. ENF, gospod Martin, izvolite. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Prisluhnil sem gospe poročevalki, mislim, da ima veliko poguma, da se loteva te problematike, gre torej za smernice za politike zaposlovanja držav članic. Mislim, da so te smernice obžalovanja vredne in obžalujem to, kar je povedal ravno kar gospod šambon, kakšno priložnost ima Evropska unija. Po temeljih moramo meriti kakovost zgradbe in mislim, da so te temelji krhki, zgradba se bo porušila. Tukaj obstajajo resne težave, gospod Kalvi. Oglejmo si prvo priporočilo sveta, torej, da se moramo boriti proti revščini, izključevanju, družbenem izključevanju in tako dalje. Gospod Šampon, gospa poročevalka, ti cilji so seveda hvale vredni. Kdo si ne bi želel preprečiti revščine, kdo si ne bi želel izboljšati delovanja trga dela, razvijati učinkovitosti socialnega dialoga, kot to poudarja smernica številka 7. Kdo si ne bi želel večje socialne vključenosti in pa boja proti revščini, kot je to navedeno v smernici 8. Kdo si tega ne bi želel? Gospa poročevalka, vem, da ste razočarani, da vam je žal, saj prav gotovo razumete, da so to le pobožne želje, to je seznam želja, ki ga lahko vsi vsebinsko gledamo podpremo, tako kot gospod Šombon Zaenkrat je še vedno 28 držav članic. Želimo si kohezijo, koherentnost. To je vse v redu. Ampak mislim, da je težava v tem, da ne vemo, kako to doseči. Razvoj enotnega trga dela, več mobilnosti si želimo, želimo si strukturne reforme, izvajanje, naprimer smernice številka 6 strukturne reforme. Prav tako si želimo poskrbeti za begunce, kot je navedeno v točki 1.2 strategije, ki je bilo sprejete v osnutku mnenja, ki je dopolnilo letni pregled rasti za leto 2018 Evropske komisije. To poročilo je protislovno, saj ne priznava realnosti, gospa poročevalka. Citira se socialno problematiko, prenos problematika iz ene generacije v drugo generacijo. To je še kako problematično zaradi vidno več migrantov v mlajšem prebivalstvu v nekaterih državah članicah. To sem navedel, to je bil vaš citat. Seveda si želimo smernice, ampak mislim, da potrebujemo dosegljive smernice, smernice, ki jih je mogoče oštevilčiti, izmeriti, ki bodo odražale realnost in pa tudi te instrumente, ki jih zaenkrat imamo. Gospod Krvešem, bom kljub temu, da vas zelo spoštujem, mislim, da trenutni instrumenti odražajo le neuspeh Evropske unije na področju dela in zaposlovanja. Leto za letom, desetletje za desetletjem smo priča temu razočaranju. Gospa poročevalka, ne razumem vas, ampak razumem pa vaše deziluzije. Hvala. Madame Zanoka. Gospa Ždanuka. No, po tako impresivnem nagovoru. Gospod Martin, kaj sploh lahko še povem? Še vedno verjamem v Evropsko unijo in v evropski socialni model. Sam iz novejše države članice. V Evropsko unijo smo vstopili leta 2008. Zdaj nas je, oziroma smo ena od novejših držav članic, zdaj smo Unija 28. Seveda si ne želim, da bi prišlo do vedno večje vrzeli med bogatejšimi in revnejšimi, nekateri živijo v enih državah članicah, drugi v drugih. Prav tako sem razočarana nad zategovanjem pasov, nekaterimi vrčevalnimi ukrepi, ukrepi in tako dalje in tako dalje. Še vedno res verjamem, da nam še vedno lahko uspe oblikovati ustrezno besedilo, ki ga bodo lahko podprle različne politične skupine. V uvodu sem povedala, da moramo predstaviti stališče Evropskega parlamenta kot celote. Predstaviti moramo vsaj večinsko mnenje. Delamo na osnovi dobrega izhodišča, prav tako bomo dobili Evropski socialni stebr. In resnično upam, da bomo lahko oblikovali tudi dovolj dobre dokumente. Edina težava, ki jo vidim zdaj, je v pristopu sveta. Ne vem, kako bo svet upošteval stališče Evropskega parlamenta. Glede tega pa imamo kar precej pomislekov. No, svoje delo moramo še vedno opraviti izvolili so nas evropski državljani, tukaj smo zato, da branimo njihove interese. Velika večina si jih želi ustreznega sistema socialnih pravic in potrudite se moramo po najboljših močeh, zato da bomo te pravice lahko zagotovili in jih obranili. Hvala. Najlepša hvala. Z nami so tudi predstavniki komisije, morda bi želeli še vi kaj dodati k tej rabi. The floor is yours. Beseda je vaša. Can I start? Madam Chair, thank you for, the, for giving the Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Lepo se vam zahvaljujem, da ste dali besedo tudi Evropske komisiji, da poda svoje stališče. Hvala, da ste nas povabili. Najprej bi želel povedati, da so bile smernice za zaposlovanje tokrat res prilagojene načelom stebra. Zelo pazljivo smo torej primerjali 20 smernice za 20 merili iz stebra in razmišljali o tem, kako naj lahko to upoštevamo na najboljši način pri oblikovanju teh smernic. To je pozitiven korak naprej, kot veste, so načelo Evropskega socialnega stebra podprli vse države članice, uživa torej precejšno podporo. Seveda se zelo veselimo prihodnega sodelovanja s poročevalko in sporočevalci v senci. Če potrebujete še kakšno dodatno obrazložitev posnilo strani komisije, vam bomo z veseljem ustregli se udeležili tudi dodatnih sestankov. Najlepša hvala. Zdi se, da se nihče več ne želi besede. Dobro. No. Zelo hitri smo, prehitevamo časovnico, dnevni red. Mislim, da nas čaka 40 minut, preden se lahko lotimo usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja za starše in oskrbovalce. Več poslancov si želi besede pri tej točki, tako da res ne vem, kako naj se lotimo te točke. Is there a commission representative for work-life balance? Ali je morda tu že kak predstavnik iz Evropske komisije, ki je zadolžen za usklajevanje poklicanega in zasebnega življenja, bi lahko začeli že zdaj. Samo za nekaj minut vas prosim. Hmm. We'll, we'll take a short break and then we proceed with work-life. Predlagam kratek primor, potem pa bomo nadaljevali z usklajevanjem poklicnega in zasebnega življenja za starše in oskrbovalce. Yes, we hear now that there will be uh, uh, representatives, commission representatives here in seven minutes. Slišala sem, da bodo z nami predstavniki komisije čez sedem minut. Privoščili si bomo torej sedem minutni premor, potem pa bomo nadaljevali.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

Uh, uh, Spoštovani, zelo hitri smo danes, ampak verjetno ni najbolje, da kar tako postopamo še nadaljnih 20 minut. Nadaljevali bomo z obravnavo točk po dnevnem redu, čeprav smo zaenkrat v 20-minutni prednosti. Najprej bodo dobili besedo predstavniki komisije. Kot vidite, imajo PowerPoint predstavitev. Predstavili nam bodo usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja za starše in oskrbovalce. Najprej bo dobil predstavnik, besedo predstavnik GD za zaposlovanje. Izvolite. Najlepša hvala. Predsedujoča, predstavil bom glavne osebinske elemente svežnja za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja. Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja to je del socialnega stebra. S tem se odzivamo na nekatere izzive, ki jih moramo še rešiti. Glavna pobuda, potem predlog direktive in pa sporočila Evropske komisije. To je to, kar se dogaja na tem področju. Kot veste, je komisija aprila lani sprejela Evropski stebr socialnih pravic. Ta odločitev je bila v celoti podprta ob koncu leta in to je odziv na hitre spremembe, ki smo jim priča v naši družbi, demografske spremembe, digitalna sprememba. Z Evropskim sebrom socialnih pravic želimo poskrbeti za ustrezne pravice za evropske državljane v tem novem gospodarskem in družbenem kontekstu. Zagotovili naj bi socialno in gospodarsko konvergenco na osnovi tega in oblikovanih je bilo tudi 20 različnih načel, ki si jih lahko gledate na diapozitivu tri od teh dvajsetih načel je neposredno vezanih na pobudo za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, najprej enakost med spolom, potem enake priložnosti, pa še načelo usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja. S tem se sklicujemo na pravice staršev in oskrbovalcev. Potem naj bi s tem poskrbeli tudi za ustrezen dostop do nege Do tega pa morajo dostopati tako moški kot ženske. Potem pa še dve načeli, ki sta vezani na to pobudo, skrb za otroke in pa dolgoročna njega oziroma dolgotrajna njega. Zdaj pa še nekaj besed o glavnih izzivih v ozadju pobude za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja. Najprej je pomembno predstaviti tačno situacijo v EU, ta se je precej spremenila konkretno vedno več žensk je visoko usposobljenih in zato se povečuje tudi njihova stopnja zaposlovanja. Kljub temu pozitivnemu trendu pa ženske še vedno niso dovolj zastopane na trgu dela. Kot veste, so 12 odstotkov manj zastopane na trgu dela kot moški. V nekaterih državah članicah je lahko ta razlika veliko večja, 80 odstotkov ali več. In to odraža tudi situacijo delno zaposlenih. Prav tako obstaja precejšna prezev tudi v stopni plač, 16 odstotkov približno povprečju v Evropski uniji. Starševstvo ter odgovornost za oskrbo, je pomembno gonilo pri odpravljanju vrzeli v zaposlovanju. V poprečju v Evropski uniji ženske porabijo dvakrat več časa za skrb in oskrbo. In vrzeli se še povečajo potem, ko ženske dobijo otroke oziroma ko se rodijo otroci. Do 30 odstotkov manj zaposljive so ženske z otrokom v nekaterih državah, to je torej tista skrajna meja. Pri očetovstvu pa smo zabeležili drugačen učinek. Oče enega otroka, mlajšega očeslite, je veliko bolj zaposljiv kot nekdo, ki nima otroka. Torej, očetje so do 20 odstotkov bolj zaposljivi kot tisti, ki nimajo otrok v nekaterih državah članicah. Kar zadeva politično strukturo oziroma politično zasnovo, smo opredelili znotraj svežnja tri glavne svežnje oziroma tri glavne točke ter izzive, najprej neprimerni družinski dopusti, potem pa tudi ne primerni ali pa nefleksibilni pogoj za delo. Pobuda zadeva tudi večjo privlačnost za to, da moški izkoristijo očetovski dopust. In to naj bi imelo izrazit učinek tudi na delitev dela in oskrbe med oba starša in posledično naj bi to vplivalo tudi na zaposljivost žensk. Kot vemo, v tistih državah članicah, kjer smo zabeležili veliko primerov očetovskega dopusta, je prišlo tudi do tega, da je bilo več pozitivnih rezultatov v smislu zaposlovanja mater. ne primerne ureditve v smislu družinskega dopusta, seveda vodi v neenakopravne pogoje. Ženske morajo pogosto se omakniti iz trga dela zato, da skrbijo za bližnje. Če ni bolj fleksibilnih pogojev dela, se morajo nekatere ženske umikati iz trga dela, ko prevzemajo odgovornost do oskrbe. Je pa mogoče zgoditi takšno fleksibilno ravno za, fleksib za bolj prožnimi časi dela, z delom nadaljavo in tako dalje. Drugi glavni izziv, ki zagotavlja boljše usklajevanje izhaja iz nepremernih formalnih storitev oskrbe. Težave v smislu dostopa do teh storitev lahko številne ženske prisilijo v to, da zmanjšajo svoj čas dela in prisotnost na trgu dela posledično. Cilj naše politike je torej še izboljšati dostop do formalne oskrbe otrok. Če so delovni pogoji nefleksibilni, so številni lahko prepoščeni sami sebi, nimajo ustrezne oskrbe. Ženske, ki delajo, do 1,6krat bolj verjetno bodo delovale kot neformalne skrbnice, kot pa moški, ki delajo. Potem pa še en izziv, ki prispeva k neravnotežju pri delitvi odgovornosti oskrbe med moškimi in ženskami. To so gospodarski odvračilni ukrepi ali pa pogoji. Nekatere države članice imajo davčne sisteme, kjer se ustvarjajo naprimer marginalni učinki v smislu plačevanja davkov, obstajajo naprimer primeri davčnih odbitkov, zaradi katerih se ženske manj zanimajo za to, da bi se vrnile na trg dela ali povečale obseg dela. Obstajajo torej nekakšni fiskalni odvračilni ukrepi v nekaterih državah članicah. Veliko držav članic ima torej nekakšne odvračilne davčne ukrepe, še posebej, če v to uračunamo tudi dajatve za otroke. To lahko prevedemo v stroške, javne in zasebne stroške, saj se morajo državljani soočati z niže plačenim delom, z večjim tveganjem glede revščine, potem se lahko soočajo tudi z velikim neravnovesjem v smislu usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja, vedno več revnih otrok, podjetja se soočajo s težavami, saj ne morejo ohraniti delovne sile, prav tako so manj produktivna, prav tako so ženske manj zastopane na vodilnih položajih države članice z večjimi brutodomačimi proizvodi pa se lahko bolje soočajo z vprašanjem fiskalne trajnosti. Neenakost med spoloma na trgu pomeni 370 milijard evrov na leto. To je zelo velik znesek. Je pa vse to vezano tudi na določene politične ukrepe, naprimer dostop do izobraževanja. Pobuda za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja je usmerjena v soočanje s temi izzivi v kontekstu. predloga direktive. Komisija je predlagala novo pobudo, ki presega okvir porodniškega dopusta, pri čemer skušamo upoštevati tudi spremembe v družbi ta nova pobuda naj bi poskrbela za boljšo zastopanost žensk na trgu dela. Razmišljamo tudi o kombinaciji različnih instrumentov na ravni EU, ki bi zagotavljali usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja. Tako naj bi spodbudili tudi boljšo delitev odgovornosti med moške in ženske. Ta pobuda pomeni kombinacijo različnih instrumentov, naprimer imamo tukaj predlog direktive in pa sporočilo komisije. Eden glavnih vsebinskih elementov predloga direktive 2021-2021 na osnovi širšega pristopa in obstoječih pravic, je uvajanje očetovskega dopusta, kar pomeni, da bo lahko oče vzel vsaj deset dni očetovskega dopusta v času rojstva otroka, prejel bo tudi nadomestilo vsaj na ravni dajatve za bolezen. To bo omogočilo boljšo skrb za otroka, manj stresa za starše. Uvedba očetovskega dopusta v taki obliki pa bo prispevala tudi k boljšemu vključevanju žensk na trg dela. To bo torej imelo precejšen učinek vzvoda v smislu izkoriščanja očetovskega dopusta strani moških. Na portugalskem se je naprimer okrepilo možnost izkoriščanja očetovskega dopusta 80 odstotkov moških, ki vzamejo nekaj dopusta v času v obliki porodniškega, dopusta vzame tudi očetovski dopust, potem pa še starševski dopust, tudi to je vsebinski del te direktive. Upravičenost do starševskega dopusta že obstaja na ravni EU. Štiri mesece na starša do otrokovega osmega leta. Starš lahko prenese tri mesece na drugega starša. Mati lahko prevzame očetov delež dopusta, na primer. V novem predlogu se ohrani teh štiri mesece, se pa predvidi tudi nadomestilo na ravni dejatve za bolezni. Je pa to štiri mesečno obdobje neprenosljivo z enega starša na drugega. Prav tako je mogoče ta dopust izkoristiti na bolj fleksibilen način do 12. leta otroka v starosti. V tistih država članica, ki ima namenska sredstva za očetovski dopust in zagotovijo tudi visoko stopnjo nadomestil, se zgodi, da očete tudi bolj izkoriščajo to možnost in to lahko vpliva tudi na pozitiven trend na trgu dela, tako kot na, v Nemčiji in na švedskem. Predlog direktive prav tako predvideva določbe za negovalce, za oskrbovalce, tiste, ki skrbijo za resno bolne ali pa bližne, ki to potrebujejo. Zaenkrat ni evropske zakonodaje za dopust oskrbovalcev, razen v primeru više sile. Delavec lahko takrat izkoristi nekaj časa zaradi nepričakovanih družinskih razlogov. Predlog tukaj, kot lahko vidite v desnem stolpcu, predvideva da oskrbovalci, ki delajo, lahko vzamejo pet dni na leto, takrat prejemajo nadomestilo vsaj v višini stopne dajatev za bolezni. Je pa treba seveda ta dopust utemeljiti. Predlog vključuje tudi določbe glede fleksibilnih delovnih pogojev in pa glede razširitve pravice za uporabo teh možnosti ta direktiva zaenkrat predvideva zmanjšanje obsega delovnih ur po vrnitvi. Prav tako je mogoče zahtevati delo v delnem obsegu. Predlog predvideva, da vsi starši otrok do 12. leta in oskrbovalci lahko zahtevajo fleksibilne delovne pogoje ali zmanjšan obseg ur dela, potem fleksibilne ure dela ali pa lahko zahteva nekakšno fleksibilnost, prilagodljivost na samem delovnem mestu. Poleg tega predlog direktive predvideva tudi zaščito pred odpustitvijo za tiste starše, ki izkoristijo to pravico. To so morda glavni sebinski elementi iz predloga direktive. Gre torej za tiste vsebinske elemente, ki zaenkrat niso bili vključeni v evropsko zakonodajo. Starševski dopust torej vključuje nekaj več fleksibilnosti. Prav tako se reširajo določbe glede oskrbovalcev, predvideni pa so tudi fleksibilni pogoji dela na osnovi obstojočih določb. Te določbe so zdaj razširjene. Pobuda vključuje tudi sklop nezakonodajnih ukrepov, s katerimi naj bi podprli države članice pri doseganju boljšega ravnovesja med poklicem in zasebnim življenjem. Ti ukrepi so zapisani v sporočilu komisije, ki dopolnjuje to pobudo. Tri glavne prioritete so zapisane. Prva prioriteta je vezana na dopuste povezane z družinskimi razlogi. Glavni predlog je seveda sama direktiva, predvideni pa so tudi štiri dodatni ukrepi, ukrepitev trenutne zakonodaje, zaščita pred odpustitvijo, potem boljše zbiranje podatkov ter financiranje inovativnih projektov preko programa EASI, na primer. In kot smo omenili, se je bistveno soočiti tudi z nekaterimi gospodarskimi odvračilnimi ukrepi. Poskrbeti je treba za ustrezno zastopanje oziroma zastopanost žensk na trgu dela. In to je vključeno v dve dodatni politični področji sporočila. Tam so ukrepi, s katerimi naj bi države članice odpravljale pomankljivosti na tem področju, izboljšale naj bi naprimer zbiranje podatkov, še bolje naj bi spremljale izvajanje v kontekstu evropskega semestra. Obenem pa se spodbuja tudi izmenjava dobrih praks, predvideno pa je še dodatno financiranje znotraj ESIF-a in EFSI-a. To so torej glavni vsebinski elementi pobude za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, Vsem se lepo zahvaljujem za pozornost in naj še sklenem. Naj omenim, da se zavedamo tega, da imajo države članice različne kulture in sisteme, vendar pa menimo, da je sodelovanje in izmenjavanje najboljših praks tudi nekaj, kar nas lahko pripelje do usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja. Tako se bomo lahko soočili z izzivi na evropskem trgu dela. To je torej dosegljivo. Hvala. Thank you. Uh... Hvala lepa. GD za pravosodje je tukaj, ali pa morda ne. He is in some co design though, I guess. Yeah. Um Okay, great. Thank you for being here. Please. Hvala lepa, da ste tukaj. Sedite in beseda je vaša. Izvolite. Hvala, mislim, da smo zaenkrat predstavili glavne elemente glede pobude za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja. Ni potrebe, da bi šli še globje. To je del Evropskega stebra socialnih pravic, gre za mešanico pravnih instrumentov in podpore. O tem govorimo z državami članicami. Glavni namen te pobude v okviru Evropskega stebra socialnih pravic je, da bi dosegli še več napredka na področju usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja. Vidimo, da obstajajo možnosti za izboljšave, ne glede na to, da je bil dosežen napredek. Dosegli smo nekaj korakov naprej v primerjavi s preteklimi leti, ampak mislim, da je še možnost za doseganje napredka na tem področju. Hvala. Thank you. Hvala lepa. Potem pa bom dala besedo poročevalcu, poročevalcu iz odbora za zaposlovanje, to je gospod Kasa iz ILS. E Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Najprej se zahvaljujem komisiji, hvala, da ste pripravili ta predlog, hvala tudi za vašo predstavitev, spoštovani gospod ta predlog prihaja v pravem času, je pa tudi nujen za to, da zagotovimo ustrezne ureditve glede usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja, naprimer dopust in tako naprej. Zato, da bomo vzeli v obzir spremenjene vzorce v naši družbi. Gre za uporabo dopusta v zvezi z otroki in seveda večja udeležba moških v zasebnem življenju in negi, tako bodo ženske lahko delale več, če bomo bolj uravnotežili naloge doma. Naše delo mora odražati to realnost in to na uravnotežen način. Prav tako je smiselno povedati, da je to prvi predlog, ki izhaja iz Evropskega stebra socialnih pravic. Tri institucije so novembra na švedskem podpisale dokument s tem v zvezi. Kakor smo videli v predstavitvi v zvezi s tem predlogom, predlog uvaja kar nekaj novih elementov, ki so namenjeni temu, da bi rešili anomalije na poti k doseganju usklajenega poklicnega in zasebnega življenja. Kar nekaj elementov je elementov, o katerih trenutno govorimo z deležniki. Delo na tem še teče in mislim, da bomo potrebovali še veliko razprav, preden bomo dejansko zadeli pravo ravnotežje. Predlogi za usklajeno poklicno in zasebno življenje, morajo upoštevati negovalce, kajti ti predstavljajo in bodo še naprej predstavljali vedno večji delež našega prebivalstva. Kar zadeva starševski oziroma očetovski dopust, predloge v zvezi s tem so po mojem mnenju izvedljiv napredek v zvezi s tem predlogom in po mojem mnenju je to dosegljivo kar zadeva predlog, da bi razširili prožne oblike dela na vse starše, ki delajo. Tudi to je po mojem mnenju dober predlog. Prepričan sem, da lahko z delnimi izboljšavami dosežemo še več napredka, kaj te s tem bomo vzeli v obzir spremembe v družbi, kar zadeva usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja po drugi strani pa seveda pričakujem nekaj kompromisov, kar zadeva predlagani neprenosljivi starševski dopust v dolžini štirih mesecev. Trenutno je to en mesec. Mislim, da bomo o tem govorili bolj podrobno kasneje z deležniki, zato da bomo zadeli pravo ravnotežje, kaj ti obe strani morata biti zadovoljni. In še en element, ki bi ga morali obravnavati, je določba glede plačila na isti ravni, kot se povrne plačilo bolniške. V državah članicah se lahko pojavijo težave. Deležniki pravijo, da bi se bilo treba še malce pogovoriti o tej temi, zato da res dobimo mnenja vseh. Na koncu želim povedati, da je moj namen ta, da najdem pravo ravnotežje in to ne bo lahko. Ravnotežje med pravicami, zato da se uskladi poklicno in zasebno življenje in seveda, da zagotovimo, da bo industrija ustrezno delovala, še posebej, da ne bomo preveč obremenili MSP-ja. -e. Hvala. Thank you, Mr. Kasa. Then... Hvala, gospod Kasa. Zdaj pa. Marija Arena, pročvako senci socialistov, izvolite. Prezident. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Se pravičujem, da sem zamudila. Ampak včasih je težko poskrbeti za to, da pridemo pravočasno z enega odbora na drugi odbor. Zahvaljujem se gospodu Kasi, poročevalcu, za prispevek k temu dosejo, gre torej za sklevanje med zasebnim in poklicnim življenjem. V Franciji je bila upravljena študija in ta študija ki je bilo upravljeno Francija, bi bilo lahko razširjeno na vse evropske države, kaže, da 75 odstotkov delavcev težko izvede tiste ustrezne upravne obveznosti, ki jih morajo storiti. 16 odstotkov jim enostavno ne uspe opraviti gospodinskih del, ki so zahtevana. Torej, upravljanje s časom je precej kompleksno. 51 odstotkov vseh delavcev pravi, da imajo težave preživljati čas s svojimi bližnjimi zaradi poklicnega življenja in težko organizirajo družabno življenje izven poklicnega konteksta. Ali se bomo res pripravljeni ubiti na delu ali pa smo pripravljeni delati in bolje živeti? Moram priznati, da mi je ljubša druga možnost in sicer delati za to, da lahko živimo bolje. To je ta cilj, ki mislim, da bi mu morali vsi slediti. V tem kontekstu se zahvaljujem Evropski komisiji za to pobudo. Doživeli smo to dramo na začetku zakonodajnega cikla, ko je prišlo do opustitve direktive o porodniškem dopustu zaradi RIFIT-a. To je bilo res izredno delo, ki ga je ob enem opravil tako Evropski parlament kot tudi Evropska komisija. Vendar pa za slabo politično voljo Evropskega oziroma sveta EU ni bilo mogoče doseči napredka. In danes bomo dobili torej pobudo. Zdaj bomo dobili pobudo. Komisija se prav gotovo zaveda tega, da ni težko le usklajevati teh različnih vidikov življenja, ampak je to težavno tudi za naša podjetja, tudi v smislu zagotavljanja enakih pogojev in ravnoteže zastopanosti moških in ženskem delovnem mestu. To je torej doseg, ki je vezan tudi na konkurenčnost naših podjetij. Več kot 50 odstotkov delavcev se ne počuti dobro pri upravljanju dela in njihova produktivnost prav gotovo ni na stopni tega, kar bi od njih pričakovali. Ženske, ki imajo diplome, ne morejo vstopati na trg dela in to pomeni, da zapravljamo svoj denar. Plačujemo, podpiramo torej študije, ki se jih ne izkoristi v polni meri. Samo eno statistiko ne predstavim. Ženska, ki ima tri otroke, torej delež udeležbe teh žensk na trgu dela se je bistveno zmanjšal. Vidite torej, kakšen stereotip se danes dogaja v Evropi, torej ženske za več otroci so manj zaposljive kot tiste, ki jih imajo manj. Mislim, da moramo zagrabiti za roge pobudo Evropske komisije, se tukaj opreti na tri pomembne stebre, torej deset dni obvezno plačanih delovnih dni. Oče bo tako lažje vstopil v družinsko življenje, ta mora tudi prevzeti svojo ulogo. Je pa res, da ti dopusti niso obvezni in včasih podjetje, izvaja pritisk na očeta. Tako da oče zaradi teh gospodarskih razlogov ne izbere te možnosti, saj bi preveč izgubil. Torej moramo predvideti nadomestilo. Potem pa drugič, starševski dopust. Vem, da se lahko še pogovarjamo o prenosljivosti tega dopusta. Danes mislim, da le 2,5 odstotka moških izkoristi starševski dopust. Le ta 2,5 odstotka moški torej izkoristi to možnost. Torej, to prenosljivost, ne vem, ali je to dobro, da imamo, če je dopust prenosljiv, se ga očitno prenese na ženske. In potem se moramo res pogovarjati o tem, zakaj sploh imamo to možnost tega starševskega dopusta in kako naj vključimo moške v izkoriščene te možnosti. Torej, teh dveh odstotkov mislim, da je daleč v smislu delitve odgovornosti. Potem pa tudi nadomestila za starševski dopust. Zakaj je to pomembno? Če za to ne bomo poskrbeli, no tukaj se upiram na argumente, na katerih prebavijo, da je to drago za podjetja, vendar to je nekaj, kar moramo poštevati tudi pri pobudi Evropske komisije. Treba je spodbujati sistem solidarnosti. Če bomo poskrbeli za socialno zaščito in solidarnost, potem bomo morali tudi plačati nadomestila za te starševske dopuste. Torej, za MSP je bi bilo lahko to precejšno finančno breme, če bi morali prevzemati ta, te stroške. Kaj se zgodi, če posameznik ni plačan danes, danes ni solidarnosti, potem so gospodinstva tiste, ki trpijo. Gospodinstva plačujejo, ženske plačujejo za to in zaradi tega morajo ženske tudi izstopati iz trga dela. Razumem seveda argumente, ki govorijo o prid eh, podjetij, ampak moramo se spomniti tudi na vsa gospodinstva, ki živijo pod pragom revščine v Evropi. Tukaj imamo naprimer samohranilske družine, ko nihče ne more plačati za to. Seveda je pomemben argument, kdo bo plačal račun, ampak meni bi bilo ljubše, da bi za to poskrbeli na ravni podjetij, da bi tam izrazili solidarnost, kot pa da bi morali za to plačevati posamezniki. Pogosto mati, ki je odgovorna za otroka in ki je lahko soočena s tveganjem revščine zaradi tega. Mislim, da moramo poskrbeti za večjo blaginjo družin, če želimo obnoviti tudi rodnost. Če želimo ohraniti evropsko socialno tkivo, in Evropa je seveda kontinent tega socialnega sistema, potem moramo priskrbeti tudi dovolj časa za družinske člane, ki preživljajo nekatere težavne trenutke. Tudi to je naš socialni sistem, tudi za to moramo poskrbeti in za to moramo plačati. Pozdravljam pobudo komisije. Seveda se lahko pogovarjamo s poročevalcem o tem dokumentu, o tej pobudi. Menim, da bo ta pobuda res nekaj, kar bo preizkusilo ta zakonodajni cikl, tako Junkerjevo komisijo, kot tudi svet, kot ta Evropski parlament. Ali res lahko pokažemo, da je Evropa, soli, Evropa solidarnost in socialna Evropa? Po podpisu v Göteborgu, mislim, da moramo poskrbeti za pravice delavcev, podjetij, pa tudi vseh staršev, mater, žensk. Na konstruktivni način torej podpiram poročilo. Eh, Hvala, gospa Žitnanska, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala komisiji za predstavitev tega predloga to je predlog, ki bo omogočil ženskam, da bodo lahko bolj sodelovali na trgu dela, ampak to je reforma, ki bo okrepila tudi družine. Kajti tudi očetje bodo lahko imeli prožne oblike dela, zaradi tega bo družina več časa preživela skupaj. Ne gre le za to, da bo oče služil denar, ampak bo sodeloval tudi pri življenju družine. Zame je zelo pomembno, da je v tem predlogu tudi komentar v zvezi s tem, da moramo upoštevati interese MSP-jev. Zato, da bodo interesi obeh strani izpolnjeni, torej interesi družine in interesi delodajalcev. Veliko delam z invalidi. Mislim, da je vprašanje nege zelo pomembno. Veliko je neformalnih negovalcev in trenutno se odpovedujejo delu pokojnine, zato da negujejo druge ali pa se v celoti omaknejo iz trga dela. Zato mislim, da bi morali zagotoviti boljše pogoje za te ljudi. Enako velja za ljudi, ki niso več zaposleni, pa so vseeno aktivni. Ta aktivnost je njihov prihodek in določenih ukrepov ne morejo koristiti. Zato želim marsikaj izboljšati in veselim se že sodelovanja. Hvala. Hvala, Renate Weber je odsotna. Tanja Gonzalez Penjas. Izvolite. Hvala, predsedujoča. Hvala komisiji eh, za to priložnost, za izmenjavo mnen glede tega predloga direktive. To je zanimiv predlog, ki zbuja veliko pozornosti v civilni družbi. To je zanimivo tudi za družine, mislim, da so tu številni pozitivni vidiki. Vendar moram reči, da imamo napako v sami izhodišču in sicer že leta komisija blokira uh, spremembo direktive o porodniškem dopustu in mislim, da bi bilo pravilno prenoviti oziroma združiti obstoječe direktive v eno samo tako, da bi čim bolj porazdelili skrb med ženske in moške. Danes je večina prenosljivih eh, eh, porodniških dopustov takih, da jih prevzamejo ženske, 90 odstotkov. In uh, moški šele začenjajo prevzemati uh, te porodniške dopuste, pa še to le, če so plačani več kot 80 odstotkov uh, običajne plače. Torej, res moramo Eh, spodbujati enakopravnost žensk in moški, dokler ne bo prišlo do pravične porazdelitve skrbi za otroke, bo zelo težko eh, doseči tudi, da bi bile ženske enake pogoje. Veliko več časa preživijo zunaj trga dela, prekinijo svoje karjere in tako naprej. Ta predlog pušča ob strani direktivo o porodniškem dopustu in Eh, menimo, da so to stvari, ki so med sabo povezane in ne razdružljive. Obstaja določene konkretne stvari, ki nas skrbijo. Naprimer, všeč nam je, da, eh, da eh, so dopusti neprenosljivi, vendar vidimo številne ovire, ko gre za porodniške dopuste. Deset dni ni obveznih. V primeru žensk imajo dva tedna obvezno za materinski dopust. Menim, da to ni enakopravno oziroma pravično. Kar zadeva porodniški oziroma starški dopust do 12. leta starosti. Mislim, da mislim, nekoliko smo skeptični glede te možnosti, da bi starši res izkoristili ta dopust, ko se otroci rodijo, ko res potrebuješ 24-urno skrb. In bojimo se, da bo to postal nekakšna reširitev počitnic, dopustov in da bo to. In da bo znova teža prvih mesecev skrbi za dojenčka padla na materom. Glede na podatke, ki jih imamo, moški vzamejo porodniški dopust le, če dobijo vsaj 80% svoje plače v obliki nadomestila. Vprašanje nadomestila torej je ključnega pomena in moralo biti 100% ali pa vsaj 80% nadomestilo. Kaj nas še skrbi? Vprašanje fleksibilnega dela, da to ne bo pomenilo da bo nekdo moral biti stalno na voljo doma ali odkudrkoli pač že. Torej, to nas skrbi pri, pri tej zamisli o fleksibilnem delu. Potem nimamo sklicev na enostarševske družine, mislim, da bi tu morali imeti posebne sklice in možnosti, da lahko enostarševske družine izberejo tretjo osebo, ki bi lahko izkoristila takšen dopust. Ne omenjajo se samo zaposleni. potem koncept družine, ki se uporablja, mislim, da je tu zelo stroga mm, definicija družine. Danes imamo različne oblike družin in mislim, da bi morali to nekoliko širše zastaviti, zato da oseba, ki potrebuje skrb, lahko izbere oskrbovalca včasih si nekdo bliže s kakšnim prijateljem ali sosedem, sosedem kot pa z nekom, ki je recimo uh, neposredno sorodo. Torej, to so vediki, ki nas skrbijo, po drugi strani pa razumemo, da je predlog pozitiven in bomo delali na tem zato, da bi se predlog izboljšal. Hvala. Hvala, gospa Ždanoka. Hvala, gospod predsedujoča. Z velikim nadušenjem smo prebrali predlog komisije. Bila sem soporočevalka za resolucijo Evropskega parlamenta z naslovom oblikovanje pogojev na trgu dela, ki bodo dobro vplivali na usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja. Vilja Blinkevič Jute iz odbora za pravite ženski in jaz vabili so poročevalki. Pri pripravi tega dokumenta sva veliko govorili o tej temi in razprava se bo zdaj nadaljevala. Govorili smo o starševskem dopustu, prenosljivosti in naš predlog, ki ga je večina parlamenta podprla, je delno prenosljiv starševski dopust, večina dopusta pa ne bi bila prenosljiva. Zdaj bom omenila samo stališče naše skupine, skupine zelenih. Pripravili smo tudi mnenje v odboru za pravice žensk. Govorili smo tudi z veliko nevladnimi organizacijami. Gospod Kaza, možnosti je vredno več in razprava bo prav gotovo še dolga. Porodniški dopust. Vsi vemo, kakšne so težave s tem. Dobro, zdaj pa očetovski dopust, predlog v zvezi s tem. S tem nismo zadovoljni nadomestilo na ravni bolniške. To nam ni všeč, zato ker je med eh, državami članicami veliko razlik. Minimum je 40 odstotkov plače. Govoriti želimo z vami in predlagati višjo raven 60 ali 80 odstotkov. kar zadeva starševski dopust. Mislim, da se bomo največ pogovarjali o prenosljivosti. Nekatere nevladne organizacije ustrajajo pri popolni neprenosljivosti tega dopusta. Razumemo, da moramo doseči neke vrste kompromis glede predloga parlamenta, pripravljeni smo do tega kompromisa tudi priti. Kar zadeva nadomestilo, enako velja tudi za očetovski dopust. Raven bolniške je pač preprosto preniska v nekaterih državah članicah. Razmisliti bi morali tudi o družinah z enim staršem in o tem, da bi za njih veljali posebni pogoji, torej družine z enim staršem. Predlagamo več dopusta, 8 mesecev starševskega dopusta s pravico, da ta starš dopust deli z nekom po lastni izbiri to je lahko sorodnik, registrirani partner, neregistrirani partner, sosed ali kdorkoli drug. Ti starši bi morali imeti možnost, da podprejo svoje prizadevanja da jih ne pustimo same. Večinoma gre za ženske, ki so potem same z otroki. Dopust za nego. Pozitivno je, da uvajamo zdaj nov element, ki ga uvajamo v Evropski uniji. To smo že napovedali in ljudje cenijo zamisel, zamisel jim je všeč. Seveda, omenjamo lahko samo ta pilotni projekt, upam, da se bo to razvijalo še naprej. In prožne oblike dela, dobri predlogi, ampak uh, všeč bi nam bilo, če bi lahko spet zahtevali, da se delavec vrne nazaj na 100-odstotno zaposlitev, če si bo to želel. To so naše stališča pred razpravami. Sporočilo sem, hvala. Sorry. Hvala. Se opravičujem, da vas priganjam. Lepo prosim, da poskusite ostati skoncentrirani, drugače nam bo zmanjkalo časa. Če boste predolgi. Laure Ageni, iz EFTD, Joel Mena je tukaj, izvolite. Hvala, gospa predsedujoča. Se pravičujem, nekoliko sem zamudila, ker sem na drugem odboru in tako nisem slišala predstavitve komisije, vendar mm, videla sem eh, poročilo in eh, vidim, eh, zakaj gre. Gre za to, da Evropska unija želi doseči enakopravnost žensk in moških tudi na področju, ki se zdi uh, temu, da bi se osvobodili ženska in moški, uh, pravzaprav podredil. In, uh, zelo težko je najti ravnovesje med žensko, ki dela, in moškim, ki dela, da usklajuje poklicno in zasebno življenje in še tretje življenje, ki pa je, da skrbi za svoje starše ali odvisne otroke. To so zelo uh, boleči primeri in tudi oskrbovalci želijo imeti družabno življenje in še naprej delati. Gre za področje, ki je zelo pestro in ki ga gre urejati z direktive. Gre za to, da ima vsaka država članica, mora imeti svojo zakonodajo, ki naj čim bolj pomaga, bodi si s tem, da finančno pomaga ali kadrovsko pomaga oskrbovalcem in ki naj hkrati omogoči ljudem, ki delajo in ki imajo zelo uh, zahtevne družinske uh, obveznosti, ki niso predvidljive, da lahko še naprej ohranijo uh, svoje poklicno uh, življenje. Torej, ne gre za to, da imamo uh, zgolj starševski ali prudniški dopust. Potrebujemo hlapna pravila in vsaka država mora uh, sama poskrbeti za te situacije. Teh situacij je vedno več, zlasti zaradi uh, starosti, starjena družbe in seveda, ker želimo hraniti svoje starše doma, ne pa v institucijah. Torej, želimo uh, eh, preprosto kver, ki omogoča sklevanje poklisnih in zasebnih uh, Eh, obveznosti, vendar pa je res, da menimo, da porodniški in starševski dopusti ne smejo presegati eh, nekih trajanj, ki bi pomenila, da, bodo, da bi delodajalci težko upravljali svoje podjetje, če bi bila ta predolga. E, e, e. Hvala. najprej GD za zaposlovanje, potem pa GD za pravosodje. Slišali smo tudi predstavnike parlamenta, zdaj pa gospa Kozlovska, mi izvolite, iz odbora za pravice žensk. Hvala lepa, predsedujoča. Hvala komisiji za njihov predlog povedati moram, da je to eno redkih vprašanj, kjer bomo zadeve na trgu dela reševali z vidika pravic žensk. Mislim, da moramo to oceniti. Res je, uslojevanje vlog je vprašanje žensk. Ženska, ki ima otroke, stežka usklajuje poklicno in zasebno življenje. Ampak to ne velja za moške gre za predlog, ki je zelo pomemben z vidika pravic žensk. Ženske so odgovorne za družino, vsaj takšno je splošno prepričanje v družbi, ampak potem ne dobijo svojega prihodka, ko skrbijo za otroke in druge sorodnike odgovornost države in Evropske unije bi morala biti ta, da omogoči, da lahko ženske ustrezno tudi delajo. Odpraviti bi morali ovire in zaenkrat še nismo veliko govorili o podrobnostih, govorili pa smo o vprašanju neprenosljivosti dopusta. To je zelo pomembno z vidika pravic žensk in to je tudi najpomembnejši del tega predloga. Zakaj? Moški in ženske imajo drugačne položaje na trgu dela in tudi dojema se jih drugače. Z vidika pravic do različnih vrst dopusta. Če ima moški otroke, ga delodajalci gledajo pozitivno. Otroci naj bi pomenili zvestobo. Za žensko pa to pomeni nekaj negativnega. To je potem delavec z visoko stopnjo tveganja, če lahko tako rečem. To je potem povezano z tveganjem, da bo oseba šla na porodniški dopust. Zato bi morale določbe, ki veljajo za ženske, veljati tudi za moške, storiti moramo vse, kar lahko, da bodo moški izkoriščali te priložnosti, da bodo izkoristili možnosti, ki so jim na voljo in potem bo tudi dojemanje na trgu dela bolj pošteno. Problem očetovskega dopusta je tudi zelo pomemben, ne samo za družine, kajti dejstvo, da so očetje zdaj bolj aktivni, je nekaj novega z evolucijskega vidika ampak zagotoviti moramo, da bodo tudi otroci imeli kaj od njih. Če zagotovimo očetovski dopust, bomo bolj cenili ženske. Ženske bodo bolj enake na trgu dela. Na koncu pa želim povedati še, da sem prepričana, da bomo dobro sodelovali v zvezi s tem predlogom. Nekaj vprašanj je nepotrebnih, ampak vprašanje prenosljivosti pa je ključnega pomena nekaj vprašanja je, kaj ti po eni strani je treba zagotoviti, da bodo moški imeli svoje pravice do dopusta, po drugi strani pa moramo imeti možnost, da imamo skupne oblike dopusta, zato da poskrbimo za otroke. Še posebej v primeru dojenčkov. Nekatere države članice imajo ustrezne rešitve, naprimer moški in ženske lahko hkrati vzamejo očetovski dopust in porodniški dopust, vendar, če bomo imeli popolno neprenosljivost, potem te možnosti ne bi bilo. In če sklenem, povem lahko, da sem vesela, da bomo staro direktivo nadomestili s tem bolj ambicioznim predlogom, ampak vprašanje je, kakšen je minimum tukaj. Komisija lahko zagotovi pravila na področju starševskega dopusta s pomočjo zagotavljanja minimumov. O tem moramo torej spregovoriti. Hvala. Hvala. Agnes Jungirjos, ki nadomešča Viljo Blinkevičute, izvolite. Nisem nameravala tega storiti. Za skupino SND mm, je Marija Rena že dobro predstavila stališče naše skupine. Prosila sem za besedo le zato, da bi pojasnila tri zadeve s, s komisijo, tako da upam, da je imela priložnost za to seveda. Vendar se da je govorite v imenu odbora FAM. Nisem prosila za ta čas za govor, potem pa morate počakati. Potem morate počakati, se pravi, čujem. Tudi vi nadomeščate. Tudi jaz sem zamudil začetek razprave in tudi sam govorim kot član Bora Fan, vendar bi rad povedal en element. Žal slišim to, da je, uh, gre pri sklovanju poklicnega srednjega življenja predvsem za pravico do podnišnjega dopusta. Naj vam. Um, povem nekaj pomembnega in hvala komisiji, da je sploh spožila to razpravo s tem besedilom. Sicer nekaj, kar je bilo ekonomsko gledano. Evropski, francoski observatorij za konjunkturo je eh, razdelil eh, vprašalnik delavcem in vprašali so jih, ali želite več odgovoriti na svoje delovno mesto. 78 odstotkov delavcev ženskih in moških je reklo ne. Zakaj? Zato, ker se bojijo, da bi dodatne odgovornosti znotraj podjetja eh, škodovalo ravnovesju poklistnega zasebnega življenja. In že sedaj je veliko delodajalcev zaskrbljenih zaradi tega. Torej tudi ekonomski interes je, da bi na evropski ravni imeli ravnovesje med poklistnim in zasebnim življenjem. Naj vam zagotovim, da prihodne generacije, mlade generacije so zelo daleč od nas, od tega, da bi si želeli imeti le sveto kariero, temveč si želijo tudi bolj ravnovešeno zasebno življenje in naj povem, da imajo povsem prav. Hvala. Gospoda Girkja ni. Gospa Beatrice Besera Besterečeja tudi njeni. Kostudinka Kuneva, izvolite. Hvala, hvala lepa, hvala komisiji za eh, te informacije, za to predstavitev. To je morda eno najpomembnejših eh, zakonarjih predlogov v evropske zakonodaje, torej ta strategija za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja. Delali smo na tem vprašanju že lani na ravni parlamenta v okviru razprav o besedilu, ki je bilo sprejeto, vendar ki ni bil prav razumljen strani komisije Z obžalovanjem ugotavljam, da ta nov predlog direktive, o katerem se je toliko govorilo, ki naj bi pokril umik direktive o porodniškem dopustu, je pod našim pričakovanjem. Najslabše pa je to, da namesto, da bi urejali kontradiktorne politike Evropske unije, na mesto, da bi zapolnili vrzeli na področju delovskih pravic, socialnih pravic delavcev. Torej, želim povedati, ali na komisiji lahko odgovori, kako bomo ocenili nadomestila. ženskam, ki delajo v določenih sektorjih. Kako bomo preračunali to nadomestilo? Rekli boste, da je to odvisno od nacionalne zakonodaje, vendar ali ni to kontradiktorno, da komisija s tem predlogom želi prispevati k ravnovesju med poklicnim in zasebnim življenjem, po drugi strani pa zapira oči pred deregulacijo pogodbenih razmerij. Kako bomo ravnovesli poklic na osebno življenje, če je poklicno življenje popolnoma deregulirano in dezorganizirano? Povejte nam, zakaj je trajanje starševskega dopusta drugačno od uh, porodniškega dopusta. ni treba mešati porodniškega dopusta in uh, dopusta, ki je dodeljen ob porodu. To je dopust, ki ga lahko dobi le mati in ki je povezan z njenim fizičnim um, počitkom po porodu. Kaj pa enostarševske družine? To sploh ni vključeno v vaše besedilo. To je kategorija, ki je med najranljivejšimi, ali se vam ne zdi, da bi to kategorijo morali še bolj zaščititi? Gospa Gonzales je to omenjala. Kaj pa recimo, če ste starš invalida? Kakšni so predlogi komisije? Ali nam lahko komisija pove, kaj uh, meni s tem, ko pravi. Um, Eh, dovoljšne plačilo. Potem člen 8, s čem je to povezano? Gre tu za bolgarsko ali luksemburško plačo? Hvala. Hvala. Ernest Urtason je tu? Ne. Daniela, ali je to za EFDD? Ne. Milen Trošinski za ENF je ni. Prav, potem se bomo povrnili na seznam. Najprej gospa Jungerius, izvolite. Hvala. Kot rečeno, politično izjavo smo, smo že podali, me pa zanimajo tri zadeve istega predloga prvič. Sam predlog govori o, o plačilu. V času dopusta, ki naj bo na ravni bolniškega nadomestila. Vprašanje, ali Evropska komisija pripisuje, kdo bi moral za to plačevati? sprašujem, ker prihajam iz države, kjer je bolniško domestilo nekaj, kar je prvi dve leti na ramenih delodajalca, torej tako je pri nas na nizozemskem. In potem oni pravijo, zakaj moramo mi plačevati. Ali lahko predvidevam, da vi govorite o ravni plačila, ne pa o tem, kdo bo odgovoren za to plačilo. Torej, lahko bi bilo tudi tako, da bi, bi kolektivno socialno zavarovanje plačevalo za ta dopust. To je eno vprašanje, ki imam. Drugo vprašanje. Ali lahko kaj napoveste glede odziva na svetu glede tega predloga, kaj ti slišimo? nekatere zaskrbljujoče zvoke eh, strani držav članic, ki se grupirajo. Čeprav ne vem, kako bi lahko uh, Macron in polska vlada bili sorodnih misli. Ali lahko poveste, kaj s tem v zvezi? In tretje vprašanje je, če boste uspešni pri tem dosjeju, ali to pomeni, da boste predlagali tudi nov predlog za porodniški dopust. Uh, Martin, dobili ste že svoje tri minute. Ne, niste znova na seznamu govornikov. No, bom še nekaj vedel o svojem imenu. Šojderova, izvolite. Děkuji za udělení slova. Já budu stručná. Hvala za besedo na kratko, kaj ti menim, da je ta predlog dober prispevek, dober odziv komisije na situacijo, kakršna je. In to bi res lahko pomagalo k temu, da bi uravnovesili poklicne in zasebne obveznosti. Tako da to vidim zelo pozitivno, ko gre za starševski dopust. No, kar zadeva očetovski dopust, deset dni se mi zdi zelo ambiciozno, pri nas na Češkem smo dali pet dni, pa smo imeli težave z izpolnjanjem te obveznosti. Vendar meni je to dober namen. Potem neprenosljiv porodniški dopust štirih mesecev se mi tudi zdi dobra smer eh, v času do 12. leta starosti. Potem vprašanje dopusta za oskrbovalce. Uh, uh, starejših in bolnih. To se mi zdi dober predlog. Potem dober predlog je tudi to glede fleksibilnega ali skrajšanega delovnega časa. To je zelo koristno za starše mlad, majhnih otrok. Prav tako mi je všeč odstavek 8, ki govori o ustreznem plačilu. Države članice morajo vedeti, da tu ne gre za simbolično plačilo temveč za plačilo, ki bo povezano z prispevki za primer bolniškega dopusta. Kdo bo to plačeval? Verjetno je to nekaj, o mo čemer morajo odločiti države članice. In potem tu imamo vse vprašanje za socialne partnerje, zlasti za sindikate. Na češkem so bili sindikati proti temu, da bi omogočili delo na domu. Torej, meni je to dober ukrep in vesela sem, da ste tudi to vključili. Seveda je prišlo do določenih tenzij z socialnimi partnerji, sindikati, vendar. Eh, zdi se mi tako, tako škoda, da so sindikati doslej to zavračali. Hvala. Bom sedaj povedala še nekaj besed v svojem imenu. Prihajam iz Švedske in mi smo znani po dobrem sistemu za starševski dopust, ko se pogovarjamo v Bruslju, na švedskem ali kjerkoli že, pogosto slišim argument, da delodajalci, to pravi delodajalci, da jim to ni všeč, ker pravijo, da od tega ni gospodarske koriste. Po mojem mnenju je to zelo kratkoročen pristop, zelo kratkoviden pristop, kaj ti uh, eh, starševski dopust morda uh, nima dobrega vpliva v četrtletnih bilancah, vendar lahko dolgoročno pomaga družbam, da ohranijo talente, da ohranijo eh, ženske v svojih vrstah. Moderne družbe se tega zavedajo, kot je dejala komisarka Jurova, ko je predstavljala ta predlog. Eh, družbe kot recimo IKEA široko podpirajo predlog glede starševskega dopusta. In velik del moči e, švedskega gospodarstva je to, da moškim in, ženskim, in ženskam omogočamo, da združujejo poklicno in zasebno življenje. In raziskave so pokazali, da povečanje enakopravnosti med spoloma neposredno ugodno pliva na, G, na BDP. Torej, porodniški dopust je sam po sebi naložba. Torej, to je ekonomski argument, ki eh, ga lahko tako predstavimo. Dobro je imeti otroke in mi kot materje in očetje želimo preživeti čim več časa z njimi. Andr. Sama sem rodila uh, drugo ščer, ko sem imela 44 let in sem bila ministrica v švedski vladi. Ona je v redu punce, imam dobrega moža in. In sama sem tudi zelo delovna evropska poslanka. In torej moramo se držati dejstev, ne le da govorimo o nekih starih eh, tradicijah in stereotipih. Potem bomo res lahko govorili dostojno o sklajevanju poklicnega in zasebnega življenja. To bi bilo dobro za politiko, da bi bilo dobro za ženske, moške in družine. Dobro. Veliko vprašanj smo slišali in komisija bi morala torej odgovoriti na to. Komisija, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. In hvala za eh, vse vaše komentarje. Zelo težko bo od, odgovoriti na vse in um, dati dodatne elemente, tudi na to, kar ste pravkar vi omenili, vendar eh, bom poskušal. Mm, tudi kolegi iz GD pravosodje me lahko dopolnijo, seveda. Mislim, da je zelo zanimivo videti v vaši razpravi, da obstaja širok konsens, da to je izziv, da, da obstaja avere. Mm -hmm in glavni izziv je ravno sklevanje poklicnega in osebnega življenja. Moramo ukrepati. Številni izzivi so povezani z poslovanjem. Vidimo določene pozitivne trende in vidimo, da tudi moški so vedno bolj zainteresirani za delovne ureditve, ki so skladne z družinskimi obveznostmi. Zato je komisija predlagala ta svežen poklicnega osebnega življenja, ki gre onkraj vprašanj porodniškega um, in starskega dopusta in ki vključuje tudi nekatere nezakonodajne ukrepe in to je pomembno torej imeti v mislih zlasti, ko gre za dostop do eh, možnosti za nego, torej bodi si, da gre za skrb za otroke ali za starejše. Torej, tu predstavljamo številne pobude. Tu gre dejansko za naložbo, ki se bo prevedla v koristi za starše, za otroke, za njihove sorodnike. Omogočilo jim bo bolj uravnovešeno poklicno in zemljo življenje. To se bo na koncu prevedlo tudi v višjo stopno brezposelnost, zaposlenost in to je dolgočen cilj, ki ga želimo doseči. To vključuje številne pogodbe. To je seveda dobro za podjetja. ko gre za višjo produktivnost in ko gre za to, da ohranjamo talente in da fleksibilnost na delovnem mestu. To bo pozitivno vplivalo na javne proračune. Sveda ne smemo pozabiti, da pa obstajajo kratkoročni stroški in moramo tudi upoštevati, da ti kratkoročni stroški. Uh, bodo postopni v nekaterih državah. Eh, se je to, je to sicer že bilo uspešno, da je to trajalo več let. Kar zadeva financiranje, to je pristojnost držav članic, da same oblikujejo svoje sisteme in torej tega ne postavljamo pod vprašanje. Omenjali ste več eh, tem glede neprenosljivosti in glede ustreznosti plačil. To so gradniki te pobude in to je zelo pomembno. Pričakujemo pozitivne perspektive, ko gre za dolgoročni uh, vidik vendar družine se morajo odločiti, kdo bo vzel uh, koristi. Torej, eh, želimo tudi spodbujati individualne izbire družin, glede kako organizirajo svoje življenje, kako oblikujejo svoje izbire, ko je na poti otrok kar zadeva oskrbovalce. Nekateri ste tudi omenili to vprašanje. Tu imamo tudi določene določbe za podporo oskrbovalcev. E, tu ne gre za nadomeščanje formalne skrbi, zlasti gre za dolgočno skrb. Preden dam besedo kolegoma, naj povem, da ta svežen lahko spodbudi pozitivne spremembe v državah članicah, zato da se bo doseglo boljše sklovanje poklicnega nasilnega življenja in da se bo presegla vrzel uh, med izzivi, ki jih sedaj vidimo. Morda bi lahko dodala nekaj zadev glede tega, kar smo danes že slišali. Mislim, da to, kar ste vi omenili, gospod poročevalec glede interesa MSP, da moramo poskrbeti za usklenost tega, kar predlagamo z interesi delodajalcev. Da, to, to smo res bili zelo pozorni. Mislim, da gre za to, da v naših družbah smo priča temu, da se družba stara. Imamo zelo nizko rodnost, torej imamo izzive na mm, trgu dela in prišlo je do bitke za talente. In ta ali ta, ta, ta predlog nesrazmerno prizadeva MSP, mislim, da ne. Nedavno smo v časopisih v Belgiji brali, da velika podjetja kot recimo Microsoft, AXA, dajo daljše prudniške, daljše kot jih nudi zakonodaja, kaj ti vedo, da želijo ohraniti svoje delavce in jih ne želijo izgubiti, želijo torej na ta način jih pritegniti, da ostane v njihovih družbah. Če želimo biti uh, učinkoviti v svojem predlogu, moramo vključiti tudi MSP. MSP v Evropi uh, zaposlujejo več kot 80 odstotkov delavcev, oni so hrbtenice gospodarstva. Če bi jih izključili, potem sploh ne bi dosegli našega cilja. Torej v interesu MSP je v luči sprememb na trgu dela, da se tudi za nje uporablja ta pravila. Ker sicer, kje bomo dobili delovno silo? kako jih bomo drugače dobili. Bodi si bomo dobili z imigracijami, bodi si bomo pa popolnoma izkoristili potencial delovne sile, ki jo že imamo. In uh, imamo zelo izobražen potencial, polovico prebivalstva, ki jo lahko uporabimo. In tu gre za to pri tem predlogu. In to je tudi v interesu MSP-jev na dolgi rok. In ta dolg rok ni tako zelo oddaljen s katerimi stroški se bodo srečevali. Res je. In to je tudi v odgovor gospe Jongerius. Direktiva ne, naš predlog ne določa, da bi ta strošek morala nositi podjetja. Vemo, da v državah članicah obstaja velike razlike glede tega, kako Eh, se pokrivajo stroške socialnega varstva. Torej v direktivi zgolj določamo raven na, in to je raven na nacionalni bolniškega dopusta. Torej, treba je doseči vsaj to raven. Ne, pišemo, ne pravimo pa, kdo bo to plačal. Tisti država članica, kjer, kjer se to plačuje, se ve, kaj, do, kaj plačuje delodajalec, kaj je socialna varnost in pri daljših uh, dopustih, recimo pri porodniških dopustih je ponovadi tako, da jih ne plačujejo družbe v celoti. Torej, obstaja verjetno določeno pričakovanje, da če bodo do direktive prenesle eh, to direktivo svojo svoj zakonodajo, bodo našle pravo ravnotežje na socialni ravni. Eh, kdo bo plačal koliko, torej koliko bo, eh, bo plačala javna blagajna in koliko delodajalci. Pomembno je to povedati, torej direktiva ne določa, kdo bo to plačeval, ne določa, bo to plačevali delodajalci. Drugič, kateri so stroški poleg eh, plačila mm, dopustov. Torej, sveda treba mm, delo nekoliko organizirati, nadomestiti kolega, organizirati mm, organizacijo. Vendar v predlogu smo skušali zagotoviti, da bi bilo čim manj bremen. Recimo pri starševskem dopustu smo dali možnost eh, družbam, da rečejo, ko nekdo odide na tak dopust, eh, eh, eh lahko rečemo, prosimo, sedaj imamo težave, ali lahko prosim kasneje vzamete ta starški dopust, torej imamo to možnost. Potem obstaja možnost, da če delavec zahteva fleksibilno delo, pa mu potem rečejo, da to ni mogoče zaradi organizacije, da recimo še delate v pekarni, e, je zelo težko to tako organizirati, ker mu mora nekdo zjutraj vendarle biti tam. Torej, delodajalec lahko zavrne te ukrepe, če je to eh, nemogoče zaradi urnika ali narave dela v podjetju. Torej, mm, takšna zavrnitev niti ni treba, da je v pisni obliki. Skratka, zelo smo bili pozorni in bi vas pozvali, da preberete določbe in seveda. Če mislite, da lahko zadeve še izboljšamo, bomo seveda vse to ogledali, te možnosti, vendar res smo si prizadevali za to, da bi bilo čim manj bremen. To je prva stvar glede MSP-jev. Uh, eh, nekdo je omenjal, ne vem, kdo mislim, da gospa Kozlovska, da danes v nekaterih državah članicah, v več državah članicah obstajajo svežen dopustov za družino in da je družina tista, ki izbere, kako bo izrabila te možnosti dopustov. To je res. In mi ne želimo zmanjšati fleksibilnosti. Po drugi strani, če imamo en del dopusta, ki je neprenosljiv in ki je namenjen očetu, to vpliva, ker v teh sistemih, kjer so družine svobodne pri izberi, kaj se zgodi, da se družine ne more privoščiti, da tisti, ki največ zasluži, eh, zgubi svoj dohodek. Torej, tisti, ki zasluži manj, mora vzeti dopust. In v realnosti so to ponavadi matere. To je realnost. Zato mm, mislimo, da težko govorimo o fleksibilnosti družin, težko rečemo, ne se družine same izberejo, ni res, ponovadi tako, da ženske vzame dopust. In zato želimo to obdobje, ki je namenjeno zgolj očetom, da imajo to neplasljivo pravico, da jo lahko uporabijo ali pa tudi ne, vendar da je ne morejo prenesti na žensko. In še za konec, imeli smo vprašanje glede tega, če bomo uspešni pri tem dosegali, bomo predlagali direktivo o porodniškem dopustu. Ta je pobuda sledi zastoju razprav o porodniškem dopustu. Komisija želi celovitejši pristop in zato smo pripravili ta predlog. Zaenkrat ne predvidevamo revizijo predloga direktive o porodniškem dopustu, kajti eh, razprava je pokazala, da večina varovalk je eh, v tem dokumentu, nimamo pa dobrega izvrševanja teh pravil. Zato smo v sporočilu o sklanju poklicnega in zemljega življenja navedli specifičen ukrep za izboljševanje obstoječih pravic glede porodniškega dopusta. In to se bo zgodilo letos. Organizirali bomo nekakšen seminar, delavnico, predstavili bomo akterje, delovne inšpektorje, zato da bi videli, kako bi lahko eh, zagotavljali boljše zvrševanje teh pravic v prihodnosti. Kar zadeva situacijo na svetu, bolje je vprašati to predsedstvo. Seveda potekajo razprave, pogovarjajo se o istih eh, temah, o prenosljivosti, o mehanizmu star, dopusta za oskrbovalce. Torej, podobno misliče, da države se seveda združujejo, upamo, da tiste, ki so uh, pozitivno uh, pri, uh, si podobne in upamo, da bo pod bolgarskim predsedstvom prišlo do rezultatov, ugodnih rezultatov. Torej, toliko hvala. Hvala vsem za vprašanje. Gospod Mahtan, želite besedo? Izvolite. Ja, euh, torej, eh, ne vem, če se lahko od, odzovem. Vi predstavljate kvadraturo kroga, pravite da ne bomo zavezali podjetij, da morajo plačevati, torej bodo morali plačati uh, javni proračuni. To je tudi sedaj razumem to, kar je dejala Agnes in sedaj razumem, zakaj je prišlo do blokade tudi strani uh, Francije. Torej vsi si želijo znižati stroške dela v vseh državah in seveda potem ne želijo tega sprejeti, ker bo prišlo do vpliva na eh, stroške. Vendar vse države članice so potem v deficitu, če ne bodo plačevali države, če ne bodo plačevali države, kdo bo to plačal. Na koncu bo eh, zaposlen tisti, ki bo plačal eh, za to usklajevanje poklicnega in srednjega življenja in potem bodo ljudje rekli, no, potem pa raje dam odpoved, če lahko, ali pa stvar nekaj drugega. Torej, tu gre res za kvadraturo kroga. Povejte nam, kako postopati. Vi ste lahko pogumni komisijo in ofenzivni in reči, predvidevamo, da vsaka država bo to financirala iz javnega proračuna. Torej, Morda bi potem lahko to recimo odbili od deficita, ki ga zračunavate državam članicam. To bi bilo nekaj inovativnega. Boste skušali odgovoriti na to vprašanje? Ali komentar, karkoli že menite, da tole bilo? Yes, Hvala. Seveda denar mora od nekje priti in jasno je, da, da je to treba odločiti nacionalni ali, ali bo šlo za javne finance ali za gospodarske družbe. Vendar običajno je tako pri dolgoročnih dopustih, da se to financira iz javnih financ. Mi pozivamo države članice naj to vidijo ne kot vprašanje stroškov, temveč kot vprašanje naložbe. To smo skušali doseči tudi v naši presoji vpliva. Izkazalo se je, da bo to na dolgi rok koristno za BDP in tudi za javne finance. Vendar gre pa tu seveda za dolgoročnejši učinek. To, to this, I mean. Če lahko še nekaj dodam. uh, vidimo pri državah šlajca, da se takšne stvari ne zgodijo čez noč. Torej, ne bodo iz enega leta v drugo, kar vsi začeli uh, jemati ta dopust, torej to bo bolj postopno takšna dinamika in tudi stroški bodo potem skladni s to dinamiko. Uh, Vsekakor so to spremembe, ki zahtevajo svoj čas. Torej, tu gre res za nekakšen počasen, postopen prehod. Ok. Dobro. Jaz se s tem zaključena. Veliko vprašanj imamo še vedno. no, kakšen je odgovor na to vprašanje, kdo plačeva davki in tisti, ki ima visoke plače, plačajo visoke davke in tiste, ki imajo nizke prihodke, ne plačujejo tako veliko. Vendar tudi za vprašanje izgradnje oziroma oblikovanja družbe. To je politika. Hvala vsem za to, da ste sodelovali. Veselim me, da je tako veliko vas počakalo na to razpravo. Torej, imeli smo res živahno razpravo sedaj o, tem, o tej temi, o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja. Hvala vsem, hvala, da ste bili tukaj. Prepričana sem, da ta razprava ni zadnja razprava o tej temi. Hvala vsem.